Drage kolegice in kolegi, najprej lep pozdrav in dobro jutro. Preden bomo začeli z današnjo sejo, vas prosim, da se z minuto molka spomnimo napadov pred enim letom v Bruslju. To ti so se zgodili skoraj točno ob tem času pred letom dni in zato prosim za minuto mavka za žrtve. Herzlichen Dank. Ich möchte Sie Raznitega vas želim opozoriti na to, da je ob desetih pred eh, plenarno dvorano na povabilo predsednika prav tako komemoracija in seveda eh, se lahko tega udeležite, vendar bomo kljub temu v tem času nadaljevali z našo sejo. In tako smo že pri prvi točki današnjega dnevnega reda in sicer je to sprejetje dnevnega reda. Sprašujem, ali želi kdo kaj dopolniti. Če ne, je dnevni red s tem sprejet. Sabina. Uh, Imam eno vprašanje, preden bomo začeli z glasovanji. Sporočili so nam, da tisti del v resoluciji, ki se nanaša na solidarnostno enoto, ki prihaja iz eh, odbora EMPL, da se, od tam, da se v odboru za zaposlovanje o tem ni glasovalo. Eh, predsednica pravi, da bo pred glasovanjem povedala nekaj o tem. Smo pri drugi točki sporočila predsednice. Želim vas obvestiti o tem, da imamo danes eh, tolmačeni v francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, danščino, grščino, španščino, portugalščino, češčino, estonščino, mađarščino, litovščino, polščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. In razen tega se ta seja prenaša po spletu, tako kot vedno. Potem sklepi koordinatorjev z dne 27. februarja Eh, prejeli ste jih po elektronski pošti 2. marca in ti sklepi koordinatorjev veljajo formalno za sprijete, če nihče ne ugovarja ali če do 6. marca nihče ne predlaga kakih sprememb teh sklepov. In ker se to ni zgodilo, velja tudi ta zapisnik za sprijetega. In tako že lahko začnemo z glasovanjem. Prvo, kar je danes dopolnjeno na dnevnem redu, je eh, resolucija o, solidar o Evropski solidarnostni enoti. Kot veste, je predsednik Juncker septembra lanskega leta predlagal ustanovitev Evropske solidarnostne enote. Komisija je že začela s pripravami in um, koordinatorji iz odbora KULT so se odločili, da bodo pripravili ustno vprašanje z resolucijo. In to, ta ustni od, um, ustno vprašanje je bilo vloženo 17. marca in poslali smo tudi pismo predsedniku Tajaniju. V ponedeljek sem razposlala to pismo s vprašanjem, da bi, predsednik, da bi konferenca predsednikov uh, um, to uvrstile na prominentno mesto na aprilskem plenarnem zasedanju. E, in prosim vas vse, predvsem koordinate, da v svojih političnih skupinah poskrbijo za podporo, da se bo to uvrstilo na dnevni red. Kot veste, bo komisija predstavila zakonodajni predlog za solidarnostno enoto in na seji koordinatorjev smo bili soglasno mnenja, da je potrebno in tudi smotrno, da komisiji predlagamo to ali ono, preden bo predložila zakonodajni predlog tako, da komisiji pojasnimo, kaj si pričakujemo od takega predloga in tudi, eh, česa od nas nikakor ne morejo pričakovati. Predvsem se to nanaša na financiranje takšne solidarnostne enote. Pismo je eh, bilo poslano tajanju, kot rečeno, niso, nismo še dobili nobene obljube glede dnevnega reda plenarnega zasedanja, kajti vse je trenutno malo pod pridržkom. Um, odločitve v zvezi z Brexitom in eh, v zvezi s prožitvijo 50. člena in to bo vplivalo na dnevni red plenarnega zasedanja v aprilu vendar mislim, da je bilo sporočilo razumljeno, da je to za nas eh, v posebnem interesu in eh, za parlament eh, nasplošno. Sedaj pa glasovanje o resoluciji. Iz razlogov dobrega sodelovanja v okviru odbora Kult in tudi drugih odborov, predvsem ob odbora za zaposlovanje, torej mi smo odboru za zaposlovanje predlagali, da naj nam um, tudi predlagajo nekaj točk, ki bi jih lahko vključili v to resolucijo in kar je v pristojnosti odbora EMPL v okviru Evropske solidarnostne enote. Pravočasno smo eh, odbor EMPL obvestili o tem in potem eh, smo dobili predloge iz odbora EMPL do včeraj eh, zvečer. Uh, jaz sem poskusila te predloge vključiti v besedilo, če eh, je šlo za izključne pristojnosti odbora Empel. V teku včerajšnjega večera in današnjega jutra pa smo zvedeli, da se o teh predlogih v odboru Impl očitno ni glasovalo. To ni v naši odgovornosti, ampak je seveda malo čudno. Uh, Um, seveda pa ma, ima odbor uh, za zaposlovanje možnost, da pripravi predloge tudi še za resolucijo, o kateri se bo glasovalo na plenarnem zasedanju. Torej, v tej resoluciji eh, so nekateri deli označeni z um, sivo ali z rumeno barvo in predlagam, da jih spet izuzamemo, kajti to, kajti to ti deli niso usklajeni z odborom Empel in zato jih mi tudi ne moremo sprejeti. Odbor Empel si mora ponovno ogledati, ali eh, bo predlagal te dele ponovno za plenarno zasedanje. Seveda bi mi bilo bolj všeč, če bi to lahko vključili že danes, vendar očitno to pač ne gre in zato predlagam tako ravnanje. Kar zadeva nadaljne, nadaljno ukrepanje, moram povedati, da je bilo zelo dobro sodelovanje um, na delovni ravni. Imeli smo tehnični sestanek, vsi predlogi sprememb, ki so bili uh, predloženi eh, so bili vključeni, dogovorili smo se za poenostavljen postopek, mislim, da nam je to dobro uspelo, tako da imamo pred sabo dobro in eh, skladno besedilo, zato predlagam, da sedaj glasujemo o besedilu eh, kot takšnem, kot je pred nami. Torej v celoti eh, z izjemo eh, tistih delov, ki jih je posredoval odbor Empel. Ali eh, kdo nasprotuje temu, da poimensko glasujemo kar o celem besedilu? Očitno nihče temu ne nasprotuje. Zato predlagam, da izvedemo poimensko glasovanje. Kolega Köster mi, mi je ravno sporočil, da je pozabil uh, svojo glasovalno kartico in njegov glas bomo pač štili eh, dodatno. Vendar se bo to, um, bomo zabeležili njegov glas. Um, glasujemo, začeti glasovanje.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 razumela naša sporočila. Iz te resolucije posebna hval, zahvala velja obima pristojnima iz sekretarijata, Štefan Malev in Liza Mutke, ki sta se še posebej trudila, da bi to besedilo postalo dobro besedilo. Sedaj pa sledi glasovanje o naslednjem besedilu in sicer je to naše mnenje o izvajanju Evropskega sklada za strateške naložbe. Poročevalka je kolegica Jill Evans, pristojna odbora za Econ and Budget, eh, torej pristojna za EFSI. Eh, ta dva odbora sta že glasovala oziroma um, sta se odločila, da bo sta predčasno glasovala tako, da bo možno sprejeti uh, to že junija, zato moramo tudi mi preglasovati. Osnutek mnenja je bil predložen 28. februarja, rok za predloge sprememb je bil 3. marc, 22 predlogov sprememb je bilo vloženih. Tudi tu se zahvaljujem vsem, poročeva, vsem udeleženim za konstruktivno sodelovanje, zaradi časovnega pritiska to ni bilo enostavno in želim vprašati gospo Evans, ali želi besedo pred glasovanjem. Gospa Evans, hvala. Ja, zelo nakratko, um, da se malo odzovem na tudi časovnico, o kateri ste že nekaj eh, povedali. To je res malo zapletlo zadeve, vendar imeli smo odlično sodelovanje. Hvala. Eh, poročevalcem v senci in tudi Darren Neville iz sekretarijata, ekipi iz moje pisarne in iz eh, skupine. Vsi eh, smo se zelo potrudili, stopili skupaj in mislim, da pripravili dobro mnenje. Najlepša hvala. Tako lahko glasujemo in sicer glasujemo najprej o predlogu spremembe ena za, proti, vzdržani zavrnjeno, dve za, proti, vzdržani zavrnjeno. 3. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 1. Za, proti, vzdržani sprejeto. Potem sledi predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. 6. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. Eh, to pa bomo preverili, glasujemo elektronsko. Geschloss. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 12 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za, proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 16 za, proti vzdržani sprijeto. 17 za, proti vzdržani zavrnjeno. 18. Za, proti, vzdržani. To se mi zdi, da je bilo zelo tesno, zato bomo preverili. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. 12 eh, glasov za, 12 proti zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak če želite, lahko preverimo. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 19. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti vzdržani sprejeto 21 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tem mnenju v celoti po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino 22 za, en je glasoval proti, en se je vzdržal. Iskrene čestitke poročev, poročevalki. Äh, Sedaj pa smo pri peti točki dnevnega reda in sicer gre za mnenje našega odbora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 Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. To je zelo pomembno mnenje in pravzaprav gre pri tem tudi za zelo pomemben problem. In sicer gre za eh, stopnjo davka na dodano vrednost in um, ta bitka traja že več kot deset let. Torej, kar zadeva elektronske publikacije, elektronske knjige, eh, da bi dosegli tudi za nje znižen davek na dodano vrednost. Ta predlog je torej del nekega večjega svežnja in sicer gre za uskladitev določb glede DDV-ja. na področju digitalne ekonomije. Dve državi v Evropi sta in sicer Francija, naprimer, ki se ne strinja z višjim DDV-jem um, pri um, digitalni ekonomiji in elektronskih publikacijah. In te zadeve so tudi že na sodiščih. In tu um, odgovarjamo na pričakovanje različnih držav, ki želijo vse to harmonizirati in ki želijo uporabiti preferenčne uh, stopnje DDV-ja za uh, elektronske knjige, naprimer, ali tudi za audio knjige. Oziroma pri teh zvočnih knjigah že velja eh, znižen DDV. Um, in zato prihaja tudi do, do razlik. Um, s tem, da eno eh, zadevo obravnavamo kot izdelek, drugo pa kot storitev. Države članice morajo imeti možnost, da uporabljajo znižen DDV za elektronske revije, elektronske knjige, tako kot eh, to velja eh, tudi za publikacije v tiskani obliki. To so pač eh, storitve, ki se ponujajo v elektronski obliki in za nje velja poseben davek. Nimamo nobenega dvoma o tem, da je treba ta davek uskladiti, harmonizirati in da moramo državam članicam dati možnost, da znižajo DDV. To je torej predlog, ki je dober predlog, eh, po našem, našem mnenju je pozitivno. In v bistvu tega predloga ne spreminjamo, zelo malo je predlogov sprememb. Um, želim se zahvaliti vsem, ki so sodelovali in um, rad um, sprejemam eh, predloge, ki gredo v pravo smer in mislim, da imamo res možnost, da zapremo in da nekako rešimo ta spor, ki traja že kar nekaj časa. Najlepša hvala. To je res eh, skoraj neskončna zgodba, ampak ob koncu se bo mogoče le še dobro izteklo. Eh, v resnici ne moremo nikomur eh, razložiti, zakaj se plača na tiskan časopis nižji DDV kot na časopis, ki se ga bere po časopisu spletu. To enostavno ni v skladu s časom in zato je dobro, da imamo pred sabo ta predlog. E, to smo pravzaprav tudi že večkrat zahtevali in upam, da se bo ta e, zgodba dobro zaključila in da bo kom, kom, komisija tudi pripravila to vrsten predlog. Sedaj dobijo besedo poročevalci desenci in to je najprej kolega Morgano. Eh, hvala, gospa predsednica najprej eh, čestitam eh, poročevalcu Zdrojivskemu za eh, odlično pripravljeno mnenje. V imenu moje politične skupine izražam podporo in sicer pozdravljamo ta uravnotežen predlog komisije. Eh, in tu se izpolnjuje dolgolitna zahteva Evropskega parlamenta, ki smo izražili že 2011 torej knjiga je knjiga, revija je revija, ampak ni pa odvisno od nosilca, ali je to uh, tablica, ali je to uh, prenosni telefon. Torej v digitalnem obdobju uh, gre za vsebine in zato moramo odpraviti to razliko, ki je zastarana. In zato moramo predvideti preferenčno davčno stopnjo tudi za elektronske medije. In to je posebej pomembno za uh, mlade, ki raje uporabljajo digitalne vsebine in tam uživajo ustvarjalne kulturne vsebine, tudi tam berejo knjige, revije in s tem prispevamo tudi k izobraževanju in k širjenju kulture. In um, pozitivne posledice tega so raznolike. Um, Države članice bodo lahko uporabljale znižene davke, zelo znižene davke ali celo ničelne davke, tako da bo možno investirati tudi v nove vsebine in uredniki ne bodo tako odvisni od tega, da um, objavljajo svoje izdelke v tiskani obliki. Um, torej, um, pri eh, uvodnih izjavah eh, sta bili dve, dva predloga sprememb, eh, s katerimi se strinjamo. Torej, cilj naše politične skupine SND je, da podpremo predlog komisije in da bi svet to hitro sprejel. V davčnih vprašanjih je potrebna soglasnost in v tem je mogoče problem. Um, um, torej na vsak način naša skupina je za to in hvala za to poročilo kolega Lua. Uh, hvala. Danes eh, govorim v imenu gospoda Propa, ki ga danes ni. Bom zelo kratek. Hvala gospodu Zdrojovskemu za to mnenje. Eh, hvala gospodu Zdrojovskemu za to mnenje da je bil um, da je vključil predvsem tudi um, ta uh, amandmaja uh, v zvezi z uvodnimi izjavami in z osebami, uh, slabovidnimi osebami. Um, torej, mi želimo predvsem, da bi imele države članice večjo fleksibilnost, tako da določijo DDV, ki je najbolj primeren njihovim okoliščinam. Um, moramo pa Eh, seveda ogledati, ali to, kje vpliva tudi negativno na konkurenco in naši predlogi sprememb bodo šli predvsem v to smer, da se to ne bi zgodilo. Hvala, kolega Rajmon. Hvala, gospa predsednica, tudi zeleni podpirajo ta predlog in se jim zdi pozitivno, da gre v to smer, tako da se stroški za knjige in medije znižajo na spletu. Uh, pomembno je, da uh, komisija in parlament uh, delujeta skupaj. Um, vidim, da v svetu tu ni soglasnosti um, in da niso vsi tako naklonjeni internetu, da bi podprli ta razvoj. Ampak, če bosta parlament in komisija uh, nastopala enotno, so naše možnosti večje dobro bi bilo, če bi opozorili na to, da je sicer napredek, če imamo um, ureditve posameznih držav, ampak če bi vse države lahko znižale ta, to stopnjo DDV-ja, bi verjetno bilo še bolje, samo to bi verjetno, s tem bi preveč zahtevali od uh, sveta. Gospa Bild.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 um, v Franciji smo imeli za knjige 5,5 odstotka in to je dobro prispevalo k razvoju tega sektorja in to spodbuja tudi k branju. Um, um, 90 odstotka 91 odstotkov Francozov um, bere knjige in isto naj bi uvedli tudi za digitalne medije. Od 2012 se je Francija eh, borila za to z Evropsko komisijo, ki ni dovolila teh pravil. Torej, eh, skupaj z Nemčijo, z Italijo, s Polsko eh, smo se eh, zauzeli za to, da je knjiga knjiga ne glede na nosilec. Um, 20 eh, eh, odstotkov francozov bere tudi elektronske knjige. Zato podpiram ta eh, predlog, čestitam poročevalcu zdrojevskemu, predvsem tudi zato, kako je obravnaval predloge sprememb in da je upošteval tudi osebe s invalidnostjo. Hvala. Ne vidim drugih prijav za razpravo oziroma nekdo še želi besedo, prosim. Gospod Tontis, mi je žal, nisem mogla prebrati, ker je predaleč. Hvala, gospa predsednica. Želim se prisrčno zahvaliti poročevalcu za eh, njegov trud. Zgleda, da tu rešujemo problem, ki ga eh, ki zaposlujejo vse države članice, pa tudi vse državljane, ki uh, uporabljajo kulturne dobrine. Nasplošno lahko rečem, da se soočamo s splošnim pojavom v zvezi s eh, stopnjami DDV. V krizi je to pogosto. Pogost, Um, um, um, velik problem za potrošnike in potem določenega izdelka ne kupijo zaradi previsokega DDV-ja. Treba je zagotoviti, da imajo vsi državljani dostop do knjig, bodi si na papirju, bodi si v elektronski obliki. To naj bi bila naša prioriteta ampak to pravi tudi poročevalec. Potem druga pripomba. Dejstvo, da so stopnje, torej, če bi imeli enake stopnje DDV, bi eh, vodilo do tega, da bi se ta sektor, ta panoga lahko bolje razvijala. Seveda poročevalec tega problema ne more rešiti. Eh, ampak dobro bi bilo, če bi to vodilo tudi do znižanja cen. In dolgoročno bi to pomenilo, da bi eh, tudi državljani imeli veliko koristo tega. Kratkoročno ne vemo, ali se bo ta rezultat realiziral, vendar dolgoročno upam, da lahko računamo s tem. Na vsak način pa naj bi skrbeli za to, da se stopnje DDV znižajo. Tudi pri knjigah, tako da bo to vodilo do tega, da um, bodo predvsem tudi tisti, ki izdajajo knjige, ne bodo imeli prevelikih težav, ne vidim drugih uh, pripomp, vendar ugotavljam veliko soglasnost v tem odboru. Želim pa vprašati še komisijo, ali želi temu kaj dodati. Gospod Fantini. Peče, vzem na svar. Beseda je vaša. Želimo se zahvaliti poročevalcu za to poročilo, ki gre v smer podpore pod, pobude komisije, želimo poudariti pomen te pobude in um, povezavo um, z pobudo o digitalni ekonomiji. Svet trenutno razpravlja o tej pobudi in upam, da bo kmalo sprejeta. Hvala. Najlepša hvala želim opozoriti na to, da, da je pravna podlaga člen 113. Se pravi, da je predvideno samo posvetovanje s parlamentom, vendar upam, da s tem posvetovanjem in s tem mnenjem komisije kom, eh, odbora pošiljamo in parlamenta pošiljamo močan signal, da naj se hitro sprejme dogovor. Eh, Na ravni sveta želim opozoriti na to, da je 28. marc eh, rok za vložitev predlogov sprememb. Predlogi sprememb se izjemoma lahko vložijo samo v angliščini, to je povezano z roki, vendar v tem primeru verjetno to ni tako velik problem. Zato uh, jih je treba vložiti preko, sistem, preko eh, sekretarijata in ne preko drugega sistema, ampak vse te informacije ste že prejeli oziroma jih boste še prejeli. Torej, najlepša hvala za to razpravo in za predložitev mnenja strani poročevalca in predlagam, da takoj nadaljujemo z naslednjo točko, šesto točko kjer gre za ukrepanje EU za trajnost, poročevalka je kolegica Lija Nirjada, ki pa uh, eh, žal, žal danes ne more uh, biti prisotna, namesto nje, nje bo predstavil poročilo gospod Čuntis, gospod Čuntis, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. kot ste dejali, naše kolegice, ki je pripravljalka mnenja, ni z nami, je na Irskem, odrežila se je pogreben, prosila me je, da vam predstavim osnutek mnenja. To bom storil čisto na kratko, skušal se bom držati tudi besedila, zato da izpolnim nalogo, ki mi jo je zadala pripravljalka mnenja. Verjetno ste vsi prebrali to besedilo za nas v odboru. Je to mnenje in to področje zelo pomembno in je predstavlja zelo pomemben del naših, našega dela. Skušala je vključiti čim več v to mnenje, vendar pa je besedilo omejeno po eh, številu znakov. Prva pomembna točka je, da se moramo pripraviti na vprašanje trajnosti in da se pripravimo na gospodarske izzive, da zagotovimo kvalitetno izobraževanje in vseživljenjsko izobraževanje. Potrebujemo tudi temu primerno besedilo. Pri četrtem cilju. omenjamo tudi sklep Generalne skupščine Združenih eh, narodov. Zato moramo temu primerno tudi prilagoditi naše delo. Za četrti cilj je nujno potrebno, da zagotovimo primerno financiranje naših izobraževalnih sistemov. In pripravljalka mnenja je izrazila zaskrbljenost, da se je financiranje v izobraževanje zmanjšalo za 2,5 odstotka v leti 2010 do 2014. Zato bi potrebovali več finančnih sredstev, da zagotovimo naše cilje. Tiste, tiste države, članice, ki delujejo v okviru memoranduma in morajo izvesti reze, vemo, da morajo rezati tudi na področju izobraževanja. Tretja točka je, da če želimo zagotoviti kvalitetno izobraževanje in če želimo spodbujati vse življenjsko izobraževanje, potrebujemo splošno revizijo izobraževalne politike in politike usposabljanja in šolanja. In ta revizija mora dati v uspredje posameznika in naše državljane. Pri tem je najpomembnejše vprašanje izobraževanja in veščin in na to ne moremo gledati samo z enega vidika, samo v luči povezave s trgom dela. Ta proces je dosti širši, potrebuje bolj celovit pristop in ko gre za socialni in celnostni razvoj. Četrta točka govori o uporabi sredstev. Potrebujemo sinergijo med različnimi programi, kot je Erasmus Plus, in te dejavnosti morajo biti poskrbeti za izboljšanje posodabljanja naših izobraževalnih sistemov. Preprečiti želimo izključenost ljudi, še posebej tisti, ki živijo na podeželju, bolj oddaljenih območjih in regijah. Tudi ti potrebujejo dostop do kvalitetnega izobraževanja, kot tudi drugi državljani. Ob koncu poročevalka ne pripravljaka mnenja omenja tudi brezposebnost med mladimi. V nekaterih državah ta dosega 40 odstotkov. V Grčiji je brezposlenost med mladimi višja od 50 odstotkov. Mi smo nažalost vodili glede tega. Tudi druge države trpijo zaradi tega pojava. Na podlagi teh rezultatov je zapisano v mnenju, da potrebujemo programe kot so jamstvo za mlade in da ti programi ne prinašajo pravih rezultatov za mlade in zato jih je treba revidirati. Potrebujemo kvalitetna delovna mesta za naše mlade. Toliko v imenu naše priuralke mnenja, nekaj točk sem dodal tudi sam. Najlepša hvala, da ste mi prisluhnili. Najlepša hvala. Sedaj damo besedo pročevalcem v senci samo dva poznam po imenu. Če želi še kdo spregovoriti v imenu političnih skupinami, to prosim nakaže. Prva je Julie Watt. Lahko dobim besedo kasneje zaradi tega, ker sem pozabila svoje zapiske in Julia mi jih bo kmalo prinesla. Lahko date besedo najprej komu drugemu, prosim. Gospa Bilt. Il y a un incontest... Hvala. Eh, prav gotovo so v tem mnenju gospe Ridmajda pozitivne toč, točke. Gre za, skr, za skrbljenost, da je treba zagotoviti enak dostop do izobraževanja tudi v odročnih območjih. Ehm. Eh, torej v Franciji so eh, zaprli tudi veliko šol v zadnjem času in gre pravzaprav eh, do dezertifikacije podeželja, do eksodusa z eh, podeželja in to je seveda eh, velika nevarnost za trajnost in ni več tih eh, Eh, majhnih krogotokov, torej kar zadeva eh, ja, jamstvo za mlade, ugotavljam, da smo doživili mogoče eh, neuspeh, ampak mogoče je treba tudi še počakati z uspehom. Kar zadeva vajeništvo in poklicno izobraževanje, se mi zdi, da pridejo pobude tudi že prepozno. Torej, mislim, da moramo nekaj povedati tudi o državljanskem izobraževanju v šolah in to je pomembno za trajnost in želim, da se tudi to vključi v to mnenje. Najlepša hvala. Vidim, da so zapiski že prispeli, Julie Wattori. Najlepša hvala za vaše potrpljenje. Gre za zelo pomembno vprašanje študirala sem razvoj, preden sem se lotila politike in zato je to področje za me zelo dobro. Sodelovala sem z organizacijo civilne družbe STI Watch in tam smo skušali pogledati, kako bi lahko dosegli cilje glede izobraževanja in usposabljanja. V ponedeljek sem bila v Manchesteru, kjer smo govorili o trajnosti v izobraževanju. Torej, izkušnje imam tudi iz prakse. Komunikacija priznava tri stebre za trajnostni razvoj. Socialni, gospodarski in okoljski steber. Seveda priznava tudi prispevek kulture in umetnosti za doseganje ciljev, vendar pa še vedno ne obravnava integriran način prispevka kulture k trajnostnemu razvoju. Kolegica je pripravila mnenje, vendar pa to ne priznava ključnega prispevka kulture v trajnostnem razvoju. Seveda pozdravljam, da omenja vlogo izobraževanja, vendar pa je mnenje zaradi tega razloga nepopolno. Zame pri tem manjka še četrti steber in to je stebel kulture. S tem lahko zagotovimo nove vrste načina življenja, za trajnostni razvoj. Kultura ima korenine v naših družbah, pomaga pri razumevanju razvoja. Zato moramo priznati vlogo kulture pri posredovanju oziroma omogočanju za doseganje gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev trajnostnega razvoja. Kultura je motor za trajnostni razvoj in inovacije, še posebej, ko gre za urbana in podeželska področja, kot tudi socialno kohezijo in blaginjo posameznikov in skupnosti. teh področji ne moremo obravnavati posebej, ampak jih moramo povezati, ker obstajajo sinergije med temi področji. In to moramo upoštevati pri razvoju naše politike. Evropska parlament mora upoštevati področje trajnostnega razvoja povsod na vseh področjih. Zelo sem vesela, da naš odbor pripravlja mnenje na tem področju. Če si pogledate prihodnost trajnostnega razvoja, in na to gledate z integriranega in globalnega vidika, bi rada omenila tudi enakopravnost med spoloma, vloga otrok in mladoletnih pri sprejemu odločitev, vlogo civilne družbe in uh, družbenih organizacij in vladnih organizacij in možnosti raziskave, povezave med znanostjo in umetnostjo. Kultura je skupno dobro ko premišljujemo o razvoju, moramo na to gledati kolektivno in vključiti tudi kulturo. Ustvarjalnost je živahna in pri tem umetnost igra pomembno vlogo, zato moramo ponovno zahtevati naš skupni javni prostor. Naša mesta in vasi bodo bolj postala s tem bolj primerna za življenje, bolj vključujoča, bolj pravična in družbe bodo bolj eh, na več način omogočale sodelovanje in bodo v spredje postavili naš planet in posameznike. Najlepša hvala, Helga Trupel. Najlepša hvala. Rada bi samo dejala, da se strinjam z, z glavnimi točkami, ki jih je predstavil gospod Šundiz in gospa Watts. Te zadeve niso nove, smo, mm, o tem smo že veliko krat govorili pri Erasmusu, plus, pri razvoju kulturne politike in tako dalje. Sedaj pa na to gledamo kot razvoj strategije. Če ne, stvari samo ponavljamo. Veliko krat smo o tem že razpravljali. Torej ne gre za nič novega. Še posebej, ko gre za vsebino. Torej, zauzeti moramo strateški pristop in jasno pokazati, da želimo pokriti različne točke. To je v redu. Vendar pa nasplošno bi rada opozorila, da ne bi rada ponavljala eno in isto eh, vedno znova. Zato moramo tukaj v tem primeru poudariti ta splošen strateški pristop. Najlepša hvala. Sedaj sprašujem komisijo, če želi besedo, če želi še kdo besedo prej. Kdaj? Najlepša hvala, Petra. V odboru za razvoj smo dosegli nov konsens na tem področju in glede tega poročila bomo sedaj začeli z pogajanji z komisijo, svetom. Tudi Malteško predsedstvo je sprejelo to, ta predlog, da bi vključili kulturo kot pomembno panogo uh, in akterja pri razvoju. Torej, na to vprašanje je treba pogledati, kako mi to razumemo, kako na to gledamo in kot je že dejala Julie, je to področje zelo pomembno za doseganje razvojnih ciljev tudi v prihodnosti in pri tem ne smemo pozabiti na kulturo. Jasno moramo tudi opredeliti, kako bi lahko na tem področju lahko storili še več za razvoj. Najlepša hvala. Sedaj pa komisija. Gospod Deva ali gospod Van Drun? Kot želite, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nisem eh, slišal konkretnih vprašanj za komisijo. Rad bi podaril komunikacijo, ki smo jo objavili 22. novembra lansko leto, kjer smo pripravili strateški pristop za trajnostne cilje na evropski ravni. Rad bi omenil dve pomembni vprašanji iz te komunikacije. Namreč pristop boljše zakonodaje, ki jo uporabljamo v komisiji za to, da zagotovimo boljše doseganje ciljev trajnostnega razvoja na vseh področjih. zagotoviti želimo tudi celovit pristop k našim politikam in da bi s tem silo se razbili, da bi lahko združili različne politike in različna področja, vključno z izobraževanjem in s kulturo. Če imate konkretno vprašanje glede tega pristopa, vam bom z veseljem odgovoril. In toliko za sedaj. Najlepša hvala. Torej, sedaj predajam besedo predstavnikom prevrljalke mnenji, gospod Šutec. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Čeprav sam nisem pripravljalec mnenja, In s tem, da se zavedam, kako želi to mnenje predstaviti prevrljalka, se mi zdi zelo zanimivo, kar so povedali kolegi in priporočevalci v senci. Priporočevalka mnenja bo pregledala predloga sprememb, vendar pa lahko vseeno povem naslednje. Slišali smo komentarje in predloge glede pomankljivosti oziroma luken v tem besedilu, zato da bi lahko dosegli večjo jasnost in preglednost, bi lahko verjetno povdarili, da glede na to, da imamo premalo časa, ne zmoremo pokriti vseh vprašanj na tem področju doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Nasplošno bi lahko dejali, da je pripravljalka pripravila prednostna vprašanja in ta so povezana z ekonomskim in socialnim kontekstom, v katerem živimo širše gledano. Torej, slišali smo komentarje glede izobraževanja, glede mladih in mislim, da moramo na to gledati tudi v tem kontekstu. Omenili ste tudi vlogo kulture, to je seveda jasno in tudi to je treba vključiti. vendar pa se razumem pripravljalko, da se je morala odločiti za to, kaj bi želela vključiti. To seveda ne pomeni, da je druge stvari ne zanima, da jih ignorira. To je vse, kar sem želel povedati. Poročal bom v tej razpravi naši pripravljalki kot tudi o predlogih, ki ste jih podali. Najlepša hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 29. marec opovdne. O tem bomo glasovali v odboru 25. aprila. Najlepša hvala. Veliko veselje mi je, da lahko tukaj pozdravim skupino obiskovalcev. Gospod Malinov jih je povabil k nam gre za dijake bolgarske vsake šole v Parizu. Prisrčno dobrodošli. Dobro. Sedaj gremo na sedmo točko na dnevnem redu. Gre za mnenje poročilo o legitimnih ukrepih za zaščito žvilgačev, ki z razkritjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu. Torej, pripravljalec mnenja je gospod Krasnodebski. Kot veste, da že leto in pol razpravljamo o tem, kako bi lahko bolj zaščitili naše žvižgače, še posebej, ko gre za novinarje, te bi lahko dosti bolje zaščitili in jim omogočili, da sami zaščitijo vir informacij. Na to temo imamo torej predlog, osnutek mnenja in besedo damo gospodu Luadi, ki je predstavnik gospoda Krasnodebskega. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tukaj zastopam profesora Krasnodebskega in rad bi predstavil njegovo mnenje in predstavitev tega mnenja z vidika našega odbora na to temo. Pomembno zaščite žvižgačev je postala še toliko bolj očitna v zadnjih letih, ko smo doživeli razne afere, kot so SwissLeaks, eh, LuxLeaks, PanamaLeaks in tako dalje. In v delu odborih je postalo jasno, da je vloga žvižgačev zelo pomembna za to, da se razkrije takšne nezakonite dejavnosti. In delo žvižgačev je razlog za raz, to, da smo lahko razkrili takšna goljofiva in nezakonita dejanja. Gre za državljane, ki so delali v dobri veri, ko so razkrili zaupne informacije podjetij in javnih organ, organov. Pri pripravi, pripravi mnenja se je profesor želel osredotočiti na tri pomembne točke, ki so v pristojnosti našega odbora in da s tem ne kršimo meje pristojnosti drugih odborov. Gre za kulturne razlike pri razumevanju vloge žvižgačev in seveda kulturo tega, da se stvari razkrije in tretjič delo novinarjev. Gre za pomemben mehanizem za zaščito žvižgačev, ki je prilagojena v državah članica glede na njihove kulturne značilnosti. Videli smo različne načine poročanja v inštitucijah, ki upoštevajo kulturne razlike zaposlenih in zaradi tega bi lahko prišlo do disfunkcionalnega ravnanja in tudi do višjih stroškov in razdrobljenosti sistemov zaščite žvečkačev. To seveda ni odgovor. Torej, um, to seveda ni izgovor za to, da žvižgačev ne bi zaščitili, vendar pa je vseeno treba upoštevati nacionalne razlike. V nekaterem primeru imamo finančno nagrado za žvižgače ki bi lahko bila sprejeta in odobrena v drugih državah članicah, pa bi temu nasprotovali. Samo uvedba mehanizma za zaščito bi lahko povzročil za bolj pozitivno okolje tam, kjer mm, to delovanje ni tako pozitivno sprejeto. Zato je treba tudi poskrbeti za socialno okolje in zakonodajne rešitve morajo biti sprejete skupaj z ozaveščanjem in delom na področju izobraževanja in da zagotovimo, da so žvižgači videni kot delo državljanov, ki delujejo v dobro naše družbe. Profesor želi povdariti vsem v odboru, da notranji postopki ne smejo omejevati svobode govora ali dostopa javnosti do pomembnih informacij. Poleg tega je treba omeniti tudi delo raziskovalnega novinarstva in to je odvisno od zaposlenih, da razkrijejo takšna delovanja. Če zaposleni ne bi smeli stopiti v stik z novinarji, če takšnih kanalov ne bi bilo, potem ne bi nikoli izvedeli za panamske dokumente ali drugačne afere. Pomembno je, da novinari lahko svobodno delujejo, da zagotovimo, da novinari obdržijo pravico, da do nerazkritja virov informacij. In rad bi zopet povdaril, da e, za to, da dosežemo dodano vrednost v mnenju, ne smemo pokrivati pristojnosti drugih odborov. Zato se je profesor osredotočil na kulturne razlike in vidika žvižgačev, izobraževanje glede tega in seveda svobode govora in pravice do raziskovalnega novinarstva. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa damo besedo poročevalcem v senci. Dve do tri minute imate na voljo, zaradi tega, ker nimamo več uh, veliko časa. Gospa Vafe, v, v imenu ELS. Bih ja podjekovati panu uh, eh, poslance Krasnodebskemu za... Eh, Hvala. Želim čestitati gospodu Krasnodebskemu za pripravo njegovega mnenja. Načelno se strinjam z njim. Mislim, da moramo oceniti pozitivno uh, značilnosti žvižgaštva, ampak treba je pa upoštevati tudi razlike med državami članicami. Žvižgaštvo je en, eden od glavnih instrumentov, ki preprečujejo korupcijo in pa ki omogočajo razkritje določenih afer. S tem eh, tudi zagotovimo varnost, eh, potem mm, varčevanje in tako naprej mislim, da lahko podpremo to mnenje in s tem podpremo tudi žvižgaštvo. Treba je pa seveda eh, povečati zaščito žviga, žvižgačev. Pri tem bi morali upoštevati tudi izkušnje, ki jih imajo s tem različne države članice. Tudi, eh, naprimer, ZDA, eh, oni zagotavljajo pravno zaščito že od eh, 70-ih let. Eh, v šestih državah v Evropski uniji, kot naprimer eh, eh, Slovenija, Slovaška, Luksemburg, Romunija in še druge države. V teh državah eh, obstaja samo delna zaščita žvižgačev. To, kar bi morali narediti, je, da izboljšamo notranje mehanizme znotraj posameznih držav članic Evropske unije. Poleg tega tudi ne izmenjujemo dovolj najboljših praks. E, to bi nam omogočilo, da izkoristimo informacije o najboljših praksah. Na Češkem, na primer, imamo delno zaščito, Radi pa bi sprejeli nov zakon v zvezi s tem. Še prej pa bi se radi poučili, kako o, takšna zaščita deluje v drugih državah članicah. Uložila bom določene predloge sprememb, e, nisem pa zato, da bi imeli skupna pravila za celotno EU. Najlepša hvala, Dietmar Köster, v imenu SD. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, najlepša hvala za predstavitev osnotka mnenja gospoda Krasnodebskega. Mislim, da se lahko vsi strinjamo glede tega, da je skrajni čas, da zagotovimo zakonito zaščito žvižgačev na evropski ravni. Evropski parlament je že veliko krat pozval komisijo, da pripravi zakonodajni predlog, tega pa komisija še ni storila, kar je nedopustno. Če se žvižgačem sodi na sodiščih, medtem ko velike družbe lahko še vedno izvajajo nezakonita dejanja in dačne goljofije, potem mislim, da je Evropski uniji nekaj zelo narobe. Za našo brično skupino je jasno, da žvižgači igrajo pomembno vlogo, vlogo pri razkrivanju nezakonitih in goljofivih dejanj. Z našega vidika so žvižgači ključnega pomena za zaščito javnosti, za zagotovitev transparentnosti, predlo, preglednosti, za boj proti organiziranemu kriminalu, um, utajam davkov, preprečevanju korupcije in da zagotovijo, da morajo vlade in javni organi prevzeti odgovornost. Žvižgači so edini način za razkrivanje zaupnih informacij v takšnih primerih. Zaščita žvižgačev je ključnega pomena za svobodo govora, za pluralnost mnen, demokracijo in svobodo. Strinjam se s predlogom, da Kraznodebskega, da moramo vlogo žvižgačev spodbujati kot eh, državljansko delo v javno dobro. Zato je treba tudi izobraževati in zaveščati naše državljane. Rad bi povdaril, da žvižgači trpijo zaradi visokega profesionalnega osebnega tveganja, kar eh, povzroča stroške in zaradi tega mora veliko krat plačati zelo visoko ceno. Zelo z veseljem pričakujem sodelovanje in pričakujem dobro rešitev za zaščito žvižgačev da bodo Antoine de Tour in Rafael Le lahko v prihodnosti bili zaščiteni s takšno zakonodajo. Najlepša hvala. Herzlichen Dank. Frau Michels für die GUE-Fraktion. V imenu skupine GUE, izvolite. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir sind uns ein. Najlepša hvala. Mislim, da se vsi strinjamo, da imamo pred seboj zelo pomembno vprašanje. Rada bi vseeno opozorila na pomembno težavo s tem v zvezi. Pripravljalec mnenja pravi, da obstajajo zelo velike kulturne razlike glede žvižgačev v državah članicah in da zaradi tega bi morali bolje urediti zaščito žvižgačev na nacionalni ravni. Obstajajo kulturne razlike, to je jasno. Če si pogledate nemški prevod, nimamo prave besede za to. In raje imamo takšne izraze, kot eh, tukaj zapisani, kot da govorimo o tožačih in tako dalje. Vendar pa je seveda v interesu vseh, da razkrivamo nezakonita dejanja velikih podjetij, bank in tako dalje in da preprečimo potem um, preganjanje žvižgačev. Za zaščito novinark, novinarjev in žvižgačev ne potrebujemo nobenih eh, omemb kulturnih razlik za to, da jim potem zaščita omejimo. Omenili smo Delturja in eh, tudi druge žvižgače, gre za etično vprašanje, vprašanje je povezano s človekovimi pravicami in ne toliko za kulturne razlike. Eh, kot politiki, ki se ukvarjamo z eh, kulturo, moramo predvsem poskrbeti za svobodo novinarja, svobodo izražanja, zaščite virov in da tega, da damo podporo takrat, ko državne in druge podpore odpovejo in sprijeti zakonodajne predloge, s katerimi bi lahko zagotovili zaščito žvižgačev. V tej luči bomo tudi uložili naše predloge sprememb. Veselim se že razprave. Najlepša hvala. Gospa Evans v imenu zelenih. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu. Eh, naša skupina tej temi pripisuje veliko pozornosti in vsekakor to vpliva na številne sektorje, eh, tudi na sektor kulture in izobraževanja, s katerim se tu ukvarjamo. Pomembno je, da ljudem zagotovimo pravno gotovost glede njihove zaščite. Tukaj razmišljamo o skupni minimalni ravni zaščiti, zaščiti povsod po EU, tako da bodo državljani lahko izvajali svojo temeljno uh, svoboščino in pravico, da spregovorijo proti nepravilnostim. To je tudi dejanje dobrega državljanstva. S tem se spodbuja kultura odgovornosti in integritete v javnem sektorju in pa tudi v zasebnem sektorju. Mislim, da na ta način lahko ponovno pridobimo nazaj zaupanje v demokratične institucije, ki je tako zelo potrebno. Govorili smo o notranjih postopkih, e, mislim pa, da morajo obstajati tudi zunani kanali za žvižgače, da bodo lahko organom poročali lahko to storijo tudi prek nevladnih organizacij ali medijev. Mislim, da je ljudi treba podpreti pri tovrstnih dejavnostih in jih tudi zaščititi, zato ker delajo v javnem interesu. In ko si ogledamo eh, možne zaščite, ki jih lahko zagotovimo na ravni EU, mislim, da bi morali jasno povedati tudi to, da eh, državam eh, vsekakor ne bomo preprečili, če želijo uvesti strožje ukrepe za zaščito. Eh, toliko na hitro bom pa v imenu naše skupine vložila tudi nekaj predlogov sprememb. Hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Hvala, gospa Bild. Merci, madame la présidente. Hvala. Eh, zelo toplo pozdravljam delo gospoda Krasnodebskega, našel je ustrezno ravnovesje med tem, da se pravno eh, zaščiti žvižgače in da se upošteva tudi kulturne razlike in težave, ki gotovo vplivajo na uh, samo okolje žvižgastva. Uh, žvižgači izvajajo eh, dejanja državljanstva, to so dobrodošla dejanja in zato jih je treba zaščititi, vključno eh, z delom eh, po podjetjih. Mislim, da je zelo pomembno vključiti tudi izobraževanje o žvižgaštvu v okvir državljanske vzgoje. Francija je že v zakonodajo zapisala varnostne ukrepe za žvižgače. Ehm, no, včasih gre tukaj za eh, sanitarna ali okoljska vprašanja in to je tudi treba upoštevati pri zaščiti žvižgačev. Hvala. Najlepša hvala. Glede na to, da ni še več ni prosil za besedo, bi predala besedo kar komisiji. Izvolite. Um. Hvala. Najprej eh, želimo povdariti, da komisija podpira cilje zaščite žvižgačev. Julija 2016 smo eh, na to temo pripravili sporočilo in komisija je naznanila, da bo eh, prispevala k sektorski ali horizontalni zakonodaji na evropski ravni oziroma k ukrepom na evropski ravni v sektorski zakonodaji je že eh, po posameznih področjih nekaj ukrepov. Imamo delovni program za leto 2017 in v okviru tega smo 3. marca začeli z javnimi posvetovanji. To bo pa potekalo do 29. maja. Eh, poleg tega izvajamo tudi študijo učinka. Rezultati te študije, študije bodo tudi na voljo v začetku poletja, torej nekje junija. In na podlagi teh rezultatov bo komisija potem sprejela ukrepe in presodila, katere nadaljne dejavnosti bodo potrebne v zvezi s tem. Hvala. Najlepša hvala. Najprej želim vprašati, želite še kaj dodati v imenu pripravljalca mnenja za konec? Eh, samo zahvalil bi se za komentarje. Uh, Eh, gospod eh, Krasnodebski bo gotovo eh, še vodil razpravo na to temo, predvsem na temo kulturnih razlik. Mislim, da gre tukaj za izobraževalni proces v državah članicah. Ne gre toliko za različne stopne podpore ali pa za različne, različna pravila po državah. Treba izpodbujati kulturo podpore žvižgačem. In uh, na sestanke poročevalcev v senci se bodo gotovo še osredotočali na, te, na to temo. Hvala. Dank, Najlepša hvala. Rada bi dodala še pripombo za komisijo. Vsi se zavedamo tega, da moramo storiti veliko za to, da zaščitimo žvižgače in novinarje, ko gre za razkrivanje informacij in priznamo, da ta problem obstaja. In mislim, da je skrajni čas, da ukrepamo na evropski ravni. In verjetno je sedaj pravi čas, da tudi sprejmejo konkretne ukrepe, da žvižgače zaščitimo tudi v Evropi, da najdemo rešitev za to, da zagotovimo zaščito vira informacij. Mhm. Kaj ti gre za osebe, ki razkrivajo informacije v interesu celotne družbe in ne smemo izgubljati več časa. To sem želela povdariti In to podarja tudi mnenje Jurija. Torej, rok za vložitev predlogov sprememb je 29. marec ob 18. 30. maja bomo glasovali v odboru, v odboru Juri bodo o tem glasovali junija. Najlepša hvala za sodelovanje. Sedaj pa gremo na predstavitev o študiji PISA. Še nekaj časa imamo za to, da imamo krajši odmor. Vidimo se zopet ob pol enajstih. Ja. <laughs> Euh,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

Yeah.

Ja, liebe Kolleginnen und Kolleggi. Kolegice in kolegi, sicer so se tu vrste malo razrečile po eh, odmorih, je vidno tako, ampak upam, da bo eh, ta ali druga kolegica in kolega, da bosto, bodo še prišli v dvoranjo, dvorano, kajti v naslednjih dveh urah nas čakajo zelo zanimive predstavitve. Okvarjali se bomo z najnovejšimi rezultati študije PISA, eh, program OECD eh, mednarodne primerjave dosežkov učincev, je analiza, ki se izvede vsaka tri leta in se ocenjujejo izobraževalni sistemi po vsem svetu s tem, da se eh, preverjajo znanje in spretnosti učencev. Za naše države je to pomemben informacijski vir tudi za strategijo strateški okvir e ET 2020 za strategijo Evropa 2020 in tudi za evropski semester. PISA je pravzaprav osnova za ET 2020 um, referenčno vrednost, ko gre za morebitno pomankljivo znanje učencev mlajših od 15 let. Um, Delež 15-letnih šolarjev z slabimi rezultati pri branju matematike in naravoslovju naj bi bil uh, nižji od 15 odstotkov. Študija PISA 2015 je bila izvedena uh, v 15 državah. Znanstveno znanost je bila težišče zbiranja podatkov, tako kot že 2006. Rezultati te analize so bili objavljeni decembra 2016. Države članice EU kažejo veliko eh, razliko, kar zadeva eh, delež slabih učencev v vseh trih predmetih, da bi bolje razumeli rezultate in da bi imeli več luči za pot v prihodnost, smo povabili pet predavateljev, ki jih prisrčno pozdravlja med nami. Želim jih na kratko predstaviti. To je najprej Juri Belfali, ki je eh, vodja oddelka za eh, šole, eh, direktorat za izobraževanje in spretnosti OECD, Jan Pakulski politika in evalvacija DGE-jak v Evropski komisiji, Andrej Ondrej, eh, šolski inšpektor iz Češke republike, Jozef Basel, vodja mednarodne enote za raziskave, prav tako iz Češke republike, iz Češkega šolskega inšpektorata. Petra Fogt je članica državnega zbora um, Severnega Porinja Zahodn, uh, Vestfalije in je tam pristojna za vprašanja izobraževanja. In Jose David Gomez Justino je predsednik Nacionalnega izobraževalnega sveta in pri, bivši minister za izobraževanje z Portugalske. Prisrčno uh, Prisrčna hvala za to, da ste prišli eh, v naš odbor. Priden bom dala besedo poročevalcem eh, oziroma predavateljem samo uvod. Žal bom morala oditi 10 pred 12 približno. Eh, prišlo je do <clears throat> terminske kolizije, za katero nisem odgovorna, ki pa je tudi ne morem preprečiti in kolegica gospa Buškor bo potem prevzela vodenje eh, tega eh, eh, seminarja. Sedaj pa dajem besedo tudi še gospe Šojdrovi. Gospa Šojdrova je bila pobudnica današnje prireditve. Ona je predlagala, da naj bi se ukvarjali z rezultati študije PISA in tudi s tem, kar, kaj bi lahko um, pobrali iz te študije kot odbor za kulturo, Mislim, da je prav, da se bolj intenzivno ukvarjamo s tem. Na sestanku koordinatorjev smo eh, se takoj strinjali s tem predlogom in zato dobi sedaj gospa Šojdrova besedo za pet minut. Eh. Najlepša hvala. Veseli me, da, da uh, ste prišli k nam, dragi gostje. Hvala za to priložnost, da lahko si izmenjamo znanje in informacije o podatkih PISE 2015. Eh, lahko razmišljamo tudi o izobraževalnih eh, sistemih in sistemih usposabljanja. Vsako leto lahko eh, pogledamo, kakšni so rezultati naših dijakov in naših učencev. Iz tega se lahko tudi nekaj naučimo, ker želimo v prihodnje biti še boljši. Ampak kot vidimo, imamo težavo. Rezultati se ne izboljšujejo. Ali so rezultati PISE pomemben indikator? Sama mislim, da so. Če želimo doseči večjo zaposljivost, potem moramo preverjati šolske rezultate. Eh, dokazana je povezava med šolskimi rezultati in pa Eh, zaposljivostjo, med osipom v šolah in zaposljivostjo. In zadnji rezultati PISA nas morajo prebuditi. Vidimo, da v državah EU približno 20 odstotkov učencev starih 15 let ne dosega niti najosnovnejše ravni eh, izobraževanja in usposabljanja. Za nas je to zelo pomemben podatek. Ta situacija predstavlja veliki izziv, sproža številna vprašanja in to na vseh ravnih, na ravni OECD, na ravni EU in držav članic. Raziskave so se eh, spremenile, izboljšale, prišlo je do metodoloških sprememb in eh, zanima me, kako eh, ocenjujete rezultate učencev in pa razvoj izobraževanja in usposabljanja kako lahko bolje spremljamo rezultate eh, in eh, to potem povežemo z eh, možnostjo zaposlovanja. Ali je trenutna raven sodelovanja med OECD in EU zadostna? Upam, da bomo na tej javni predstavitvi našli odgovore na ta vprašanja. Zahvaljujem se našim gostom, da so prišli k nam in veselim se že njihovih predstavitev. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospa Šojdrova za ta kratek uvod. In sedaj pa prehajamo na predavatelja. Prireditev smo razdelili na dva dela. V prvem delu bo naj, bosta dobila besedo gospa Belfali in gospod Pakulski. Sledila bo kratka razprava z morebitnimi vprašanji in odgovori in potem bo sledila, sledil drugi del prireditve. Najprej dajem besedo gospe Belfali in če še enkrat zahvaljujem za eh, njen obisk v našem odboru. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pozdravljeni, gospe in gospodje. Najprej eh, se želim najlepše zahvaliti za to, da lahko danes razpravljamo o rezultatih eh, učencev in o možnih politikah povezanih s tem uh, Pomembno je graditi na rezultatih, ki jih dobimo prek raziskav PISE, dobili smo jih decembra lani. Pomembno je tudi poglobiti razprave o tem, kako lahko države izkoristijo te izzive, kako se lahko učijo druga od druge za izboljšanje učnih rezultatov. Kot sta predsednica in pa gospa Mihajla povedali, je PISA e instrument, ki naj bi pomagal državam razumeti, kakšni so njihovi rezultati glede dosežkov učencev ne samo, ko gre za akademske rezultate, ampak eh, lahko PISA eh, pokaže tudi to, kako uspešni so učenci pri učenju eh, znotraj šole in pa tudi izven šole. Rezultati pokažejo, kakšna je motivacija učencev in kakšne možnosti imajo za učenje. Potem lahko na podlagi teh rezultatov razmislimo, kaj države lahko še naredijo, da izboljšajo rezultate in pa tudi enakost eh, izobraževanja, enake možnosti. Moja eh, predstavitev se bo osredotočila na eh, mednarodne rezultate PIZE. Z veseljem bom pa potem prisluhnila tudi drugim kolegom, ki se bodo osredotočili na evropsko perspektivo in pa na uh, politike povezane s temi rezultati. Leta 2015 je PISA pokrila več kot 70 držav. Ne gre samo za države OECD, ampak tudi druge partnerske države. Vse več držav se pridružuje PISI. Leta 2018 eh, jih bo vključenih že več kot 80 in pričakujemo, da se bo ta raziskava še razširila in da bo postala globalni instrument, ki bo omogočal primerjavo med rezultati učencev posod po svetu. Eh, leta 2015 eh, smo se usredotočali pri pizi predvsem na naravoslovje. Eh, mm, naravoslovje je pomembno oziroma usredotočili smo se na to, kako so učenci sposobni razmišljati o znanosti in kako postajajo razmišljajoči državljani ne gre samo za to, eh, kako se učenci učijo podatkov iz znanosti, eh, naprimer, ko gre za kemijo ali fiziko, ampak eh, smo proučevali tudi, v kolikšni meri prevzamejo znanstveni način razmišljanja, kako rešujejo probleme. Tako da ne gre samo za neke bodoče znanstvenike, ampak eh, gre v bistvu za to, da lahko vsak učenec na znanstven način razmišlja o vsakdanjih problemih in eh, eh, na znanstven način pristopa k nadaljemu učenju. To je samo en primer testiranja v naravoslovju oziroma znanosti. Tukaj ne gre samo za vprašanje in odgovore, ampak gre za testiranje na podlagi računalnika učenci eh, naj bi eh, znali uporabljati miško, računalniški ekran in eh, znati, mora potem poiskati odgovor na neko znanstveno vprašanje. Gre za proces razmišljanja, kako se učenci lotevajo določenih problemov, kako preizkušajo različne modele, vzorce, kako preizkušajo hipoteze in potem kako predlagajo možne odgovore. Eh, tukaj gre za test razmišljanja, za test razumevanja, pa tudi eh, razumevanja znanstvenih postopkov, eh, ko gre za določena vprašanja. In če si ogledate splošne rezultate eh, naravoslovnih znanosti iz FIZE, vidimo, da smo 2006 se osredotočali predvsem na znanost. Takrat je prišlo do uh, velikega tehnološkega razvoja. Takrat uh, so mobilni telefoni postali naprava, ki uh, jo, so jo začeli uporabljati vsi. Potem smo imeli socialne medije, komunikacijske platforme in tako naprej. In uh, rezultati v znanosti uh, so dosegali približno 400 točk. Potem je prišlo do nadaljnega razvoja tehnologije v svetu, eh, več digitalizacije je bilo eh, in eh, življenje ljudi se je spremenilo po zaslugi tehnološkega razvoja. Naprimer, več se govori o zeleni energiji, potem do avtomatizacije določenih naprav je prišlo, naprimer tudi v avtomobilih, ki jih eh, ni več treba voziti. Rezultati eh, pa se niso bistveno spremenili. Danes pa je eh, naprimer pri 3D slikah, pri biokemiji in tako naprej prišlo celo do upada. Pri državah, ki sodelujejo pri PIZI, smo bili priča tudi naslednjemu. Določene države so veliko naredile za to, da bi se rezultati učencev izboljšali. Naprimer Portugalska. Portugalska je eh, pokazala eh, postopno izboljševanje rezultatov na področju znanosti in Singapur, ki je že imel dobre rezultate, je te še izboljšal in ti rezultati so zdaj res odlični. Vprašanje je, kaj te države eh, delajo za to, da se jim rezultati izboljšujejo in s kakšnimi ovirami se soočajo druge države pri izboljšavah izobraževalnih sistemov. Pri PIZI, kot sem rekla, ne gre samo za eh, neko rangiranje po poprečnih točkah. Pomembno je videti tudi eh, ravnovesje med kakovostjo izobraževanja in pa enakopravnostjo, enakostjo, eh, ki jo izobraževanje spodbuja. Če pogledate ta graf, eh, vidite eh, v zgornji desni polovici države, ki dosegajo tako kakovost kot enakost. Naprimer, to so države, ki so dosegle nadpoprečne točke pri rezultatih, zagotavljajo pa tudi enak dostop vsem do izobraževanja. Torej, zagotavljajo pogoje, kjer eh, socialno-ekonomsko ozadje učencev ne vpliva na njihove rezultate. Ne glede na njihovo ozadje so rezultati dobri v primerjavi z drugimi državami. Eh, tukaj so države kot naprimer Danska, Združeno kraljestvo, Estonija, Finska. Eh, torej te države uspešno kombinirajo enakost in kakovost izobraževanja. Mogoče pa bi radi pogledali tudi države, ki imajo težave eh, z zagotavljanjem enakosti in kakovosti. In če si ogledate eh, različne rezultate po državah, lahko ugotovite tudi naslednje neenakost eh, med eh, učenci iz slabšega okolja, revnejšega okolja in učenci eh, iz bogatejših družin. V Dominikanski republiki naprimer imamo zeleno točko, ki kaže rezultate učencev iz bogatejših družin, rdeča točka pa kaže rezultate revnejših učencev pomembna stvar, ki uh, si jo moramo pri tem ogledati je, in ki jo moramo ugotoviti, je, da je ta razkorak uh, pri določenih državah večji, pri drugih pa manjši. Eh, določenim državam uspeva to vrzel zmanjševati, druge države pa pri tem niso uspešne in imajo velik razkorak med bogatejšimi in revnejšimi učenci. Iz tega se lahko naučimo tudi, da revščina ni usoda. V določenih državah uh, tudi učenci iz zelo revnega okolja eh, dosegajo dobre rezultate. Mm, Estonija, na primer, je taka država, pa tudi Vietnam, Hongkong, Kitajska. Učenci iz revnejših okolij vseeno dosegajo povprečje OECD-ja ali pa celo boljše rezultate. Boljše rezultate, na primer, od držav, eh, kjer z enakostjo nimajo takšnih težav. Tudi evropske države imajo zelo ambiciozne cilje, da zmanjšajo slabše rezultate. E, torej, e, število učencev, ki ne dosegajo niti najosnovnejše ravni. E, ta graf kaže, da je možno iti še dlje pri tem ambicioznem cilju. Možno je zmanjšati število tistih, ki imajo slabe rezultate. Nekatere države imajo zelo velik delež tako imenovanih odpornih študentov. Torej, to so učenci, ki prihajajo iz eh, revnega okolja, pa dosegajo zelo dobre rezultate po standardih PISE. Tukaj lahko vidite, da je v tem uh, grafu veliko uh, vzhodnoazijskih držav, najdemo pa tudi države iz Evrope, naprimer Estonijo, ki uh, Ima tudi študente eh, iz revnih okolij, ki dosegajo dobre rezultate. Če si ogledamo še uh, najboljše rezultate oziroma države z eh, najboljšimi rezultati, potem vidite naslednje. Znotraj države je tudi pomembno videti, kakšen odstotek učencev dosega najboljše rezultate. To Eh, so verjetno tisti, ki bodo v prihodne znanstveniki in inženiri. Pomembno pa si ogledati tudi globalno, kako izgleda porazdelitev v teh najboljšimi rezultati. Naprimer, ZDA. Znotraj države eh, najboljši rezultati niso tako eh, zelo eh, razširjeni, ampak eh, globalno gledano pa imajo ZDA zelo dobre rezultate. Eh, Potem Japonska uh, dosega izjemne rezultate glede na velikost države, ampak tudi znotraj države je delež učencev z najboljšimi rezultati zelo visok. Kar se tiče evropskih držav, uh, tukaj moramo priznati, da so države manjše v primerjavi z velikimi državami, ampak uh, nekateri imajo kljub vsemu. Uh, zelo visok delež učencev z najboljšimi rezultati, druge pa imajo nižji delež uh, In če pogledamo povprečje uh, uh, evropskih držav v primerjavi z eh, drugimi, je ta odstotek 23. Pripisi ne gre samo za učence s najboljšimi rezultati. Učence tudi sprašujemo, ali jih zanimajo karijere povezane z znanostjo. In ta graf kaže zelo zanimivo sliko. Nekatere države imajo dobre rezultate na področju znanosti in naravoslovja, naprimer Nemčija in Finska, ampak delež učencev, ki eh, želijo imeti znanstveno kariero, je majhen. V ZDA, naprimer, pa eh, splošni rezultati niso tako zelo dobri, obstaja pa veliko eh, dijakov in študentov, ki želijo imeti znanstveno kariero. Torej, tukaj ne gre samo za učenje študentov, dijakov, ampak tudi za njihovo pripravo na to, da se vključijo v znanstvena področja. Tako da bo gospodarstvo in da bo znanost imela močne kandidate eh, na tem področju v prihodnje. Pomembno je tudi razumeti, da so rezultati povezani tudi z. Uh, Eh, navdušenostjo nad učenjem, z uživanjem pri učenju. In eh, tudi tukaj morajo pripravljalci politik eh, razmišljati ne samo kako izboljšati izobraževanje, ampak tudi kako spodbujati užitek pri učenju. Spodbujati treba tudi učence, da bodo aktivni na znanstvenih področjih. No, bom zaključila zato, da bo dovolj časa eh, na razpolago tudi za razpravo. Samo še dve prosojnici. Pri PIZI ne gre samo za razvrščanje po rezultatih, gre tudi za primerjavo eh, rezultatov učencev s tem, kako pripravljeni se počutijo uporabiti eh, znanstvena dognanja v reševanju dnevnih problemov, kako pripravljeni so se lotiti znanstvene karijere. In tukaj lahko Eh, najdemo zanimive rezultate. Najdemo države, mm, ki vključuje tudi evropske države, kjer eh, se vse to nekako uskladi in kjer najdemo tako navdušenje za znanost, kot tudi dobre rezultate. Pa še zadnja prosojnica. Eh, PISA presega samo matematiko, naravoslovje in branje. Države skupaj skušajo razviti uh, Eh, ocenjevanje tudi pomembnih drugih kompetenc, ki se zdaj pojavljajo in so pomembne za gospodarstvo. Gre za globalno kompetenco, države to zdaj razvijajo in to naj bi testirali leta 2018. Eh, videla sem, da je nekaj napak eh, na tej prosojnici. Oprostite za to, no, ampak A vendarle, politiki se vse bolj dogovarjajo o tem, kako učencem pomagati, da bodo prispevali k spremenjajoči se družbi. Čeprav učenci ostajajo v svojih državah, imajo vse več izzivov in vse več priložnosti, da sodelujejo z ljudmi eh, drugih jezikov, drugega izvora. In eh, vprašanje je, kako lahko ljudje sodelujejo in kako lahko skupaj eh, zagotavljajo rešitve za probleme družbe. Pri tem je pomembno spoštovanje drugih eh, in perspektiv drugih. Eh, pomembno je, kako konstruktivno skupaj delati pri tem, da vsak ohrani svojo perspektivo in te perspektive potem tudi povezujejo. Rada bi z vami začela tudi razpravo na to temo, torej kakšne, kakšne veščine Eh, lahko države pričakujejo v prihodne, kakšne veščine bo treba eh, razvijati eh, in ocenjevati tudi v prihodnih testiranjih PISE. Hvala. Ja, herzlichen... Najlepša hvala za to predstavitev. Vem, da to ni tako enostavno v desetih minutah predstaviti obsežne rezultate te študije, vendar se mi zdi, da ste nam dali zelo dober pregled nad tem, kar ste izvedeli iz te študije. O rezultatih te študije sedaj pa dajem besedo gospodu Pakulskemu z Evropske komisije in ga prosim za njegovo oceno in za njegove sklepe iz študije. Hvala gospod Pakulski za obisk, hvala gospa predsednica, hvala za povabilo na to pomembno predstavitev. Želim se zahvaliti tudi gospi Šojdrovi za pobudo za to predstavitev. Evropska komisija seveda eh, pozdravlja in želi prispevati k eh, informirani razpravi o izzivih um, um, Evrope na področju izobraževanja. Sicer ni znano dejstvo, vendar na začetku novembra lanskega leta smo, začeli, smo stopili v obdobje, kjer bomo imeli dostop do eh, veliko podatkov, ki eh, kar se nanaša na izobraževalni sektor EU. In PISA je visoko uvrščena na tej listvici, tako kot je kolegaca povedala. To je povezano z našimi um, referenčnimi vrednostmi, kar zadeva študente in dijake z nizkimi rezultati in kar želimo doseči pri tem. In um, vse države članice so sodelovali pri analizi, tako da imamo bogat material, ki ga želimo tudi izkoristiti. In mogoče bi bilo dobro razložiti, kako ti predstavitvi eh, eh, se dopolnjujeta. OECD je seveda um, tista organizacija, ki izvaja to raziskavo. In um, sicer ne samo v državah OECD-ja, naš interes pa so države EU. In politična priporočila, ki prihajajo iz teh raziskav. To, kar bom povedal danes in kopije so na voljo v dvorani, eh, mi vzpostavljamo neko prakso, ki izhaja iz prejšnjih analiz PISA e od leta 2012, torej sodelovanje z OECD-jem, da bi dosegli rezultate. In predvsem gre za politična priporočila, ki so pomembna za Evropsko unijo iz te pre, re, raziskave. In ta priporočila seveda posredujemo potem državam članicam in jih spodbujamo k izvajanju tega in eh, odločni smo, da vodimo to informirano razpravo o eh, uspešnosti 15-letnikov v 28 državah Evropske unije. Kar zadeva rezultate tega leta, moram povedati, da uh, je to bil nekako poziv k temu, da se zbudimo. Če si ogledamo rezultate uh, in jih primerjamo z letom 2009 in 2012, se nam je zdelo, da je Evropa na pravi poti, sicer ne dovolj hitra, da pa gre v pravo smer. Zadnji rezultati pa kažejo uh, spet korak nazaj na vseh treh področjih. In tu je pravzaprav presenečenje in tudi opozorilo naj se prebudimo. In to se še posebej nanaša na naravoslavje. Tako kot vidite, in kolegica je že govorila o tem, eh, torej eh, korak nazaj na področju naravoslavja je kar eh, znaten. Iz te perspektive seveda si želimo ogledati posamezne države. 2012 so bili, bile štiri države, ki so izpolnjevale referenčne vrednosti v, na vseh trih področjih, zdaj pa sta samo dve državi in sicer Estonija in Finska. Večina držav se je razvila nazaj. In zanimivo je, Portugalska in Švedska um, sta se razvili v drugo smer in um, beležita izboljšanja. In mi eh, se predvsem, predvsem želimo izvedeti, kaj je skrivnost teh drž dveh držav pri tem. Iz eh, te prosojnice vidimo, um, torej pozorni bravci um, um, um, so mogoče malo um, um, zmedeni, kajti uporabljamo, um, torej OECD uporablja ponderirana povprečja, mi pa ne. Videli bomo tudi, da so razlike kar velike med e, državami. Moram se opravičiti pozabil sem očara in sedaj ne vidim natančno, katera prosojnica je to. No, če bom iztiril, boste videli, zakaj se je to zgodilo. Torej, kar zadeva politična priporočila, je to lekcija, ki smo se jo naučili iz naše analize. Vidimo, da je treba izboljšati izobraževanje z investicijami v um, izobraževanje učiteljev. E, in tudi tu imamo dobre prakse, kar zadeva upravljanje šol. E, torej, um, pristop enotne šole, o tem eh, sedaj ne bom govoril, ampak to večkrat povdarjamo. Financiranje šolstva je ključna razsežnost uh, uspešnosti izobraževalnega sistema. Kar zadeva druga področja, je zanimivo videti, kako se situacija razvija pri branju in kakšne so razlike med eh, obima spoloma. V nekaterih državah so te razlike velike. Na drugi prosojnici pa vidimo, kako se je ta razlika eh, spremenjala od 2012 do 2015. Ta vrzel se zmanjšuje ampak ne dovolj hitro. In to primerjamo tudi z rezultati PIAK, ki pokrivajo eh, druge Eh, starostne skupine. Ta um, vrzel um, se zmanjšuje, torej fantje se izboljšujejo, ampak um, kljub temu rezultati še niso takšni, da bi bili lahko z njimi zadovoljni. In tudi tu gre za specifična priporočila, ki jih ne bom prebral. To so uh, pač naše ugotovitve nekatere države razvijajo dobre prakse. Kot sem že povedal, zelo signifikantno konfliktno za, za nas so rezultati eh, slabših učencev in naravoslov je najslabši primer. Eh, omenili ste Estonijo kot edino državo, ki dosega te referenčne vrednosti. kar zadeva eno četrtino prebivalstva, ki je eh, glede um, ekonomsko-socialnega ozadja zapostavljen. V vseh drugih državah um, je treba še storiti veliko. Potem eh, visoka uspešnost je druga stvar. Mi pa se osredotočamo bolj na tiste, ki um, ne dosegajo rezultatov in tudi, ker vidimo, da je ta obseg precejšen in da so razlike med državami članicami. In mi državam članicam predlagamo politične rešitve za to. Um, um, uspešnost prisiljencev je seveda aktualna tema, mnoge države se trudijo um, za vključitev migrantov Eh, moramo, na primer, naš monitor eh, za izobraževanje tudi daje dobre rezultate o tem, eh, ta uspešnost, torej ugotavljamo velike razlike, sodelujemo tudi z Eurostatom in želimo dobiti pač podatke o prisiljencih čim prej. Druga razsežnost je, je vprašanje uspešnosti izobraževalnih sistemov in kako je to povezano z eh, predšolsko vzgojo. In eh, države, ki investirajo v to področje, dosegajo boljše rezultate eh, pri 15-letnikih, ki so predmet naše, naše analize. želim seveda tudi spodbuditi razpravo in želim opozoriti na to, da če eh, si ogledamo rezultate zadnje študije PISA, je komisija pripravila tri poročila in sicer o vprašanju um, uspešnosti migranske populacije 15-letnikov in um, pomembni sta tudi še dve drugi študiji, o migrantih in e, jezikovni razsežnosti vključevanja migrantov in vprašanje um, visoke uspešnosti, kaj so torej skrivnosti za omejenim številom uh, dijakov z visoko uspešnostjo, ki prihajajo iz um, um, težavnejšega socialno-ekonomskega okolja. Hvala in rad bom odgovarjal na vprašanje. Ja, ganz, ganz herzlichen. Hvala, gospod Pakulski. Sedaj imamo čas za nekaj vprašanj. Prispevkov, kar razpravi gospa Šojdrova, prosim. Hvala za te predstavitve imam dve vprašanji. In sicer sodelovanje EU eh, OECD. Mislim, da je to dobra odločitev. Eh, gre za metodološki razvoj, gre za finančno podporo in mislim, da želimo skupaj doseči določene cilje. E, torej ta analiza, ki je bila izvedena v EU in sodelovanje vseh držav, mislim, da je to eh, dober cilj za naš kot države članice in zato želim vprašati gospoda eh, Pakojskega naslednja. Ne vem, kako države članice lahko delijo dobre prakse med sabo. Seveda, na določenih področjih je to možno. S tem Eh, naprimer, eh, gospod Andris eh, bo eh, govoril tudi o srečanju eh, članov SIKISA, to so očitno šolski inšpektorati, ampak vi kot Evropska komisija, ali vi organizirate kakšno izmenjavo? Eh, dobrih praks. Zaradi um, nadaljnega razvoja ocenjevanja izobraževalnih sistemov. In za gospo Juri imam naslednje vprašanje. Kako uporabljate kot OECD rezultate analize in um, za priporočila za države. Mogoče imate izkušnje s tem. Hvala. Hvala. Gospod Zvir. Hvala lepa. Sem vesel, da imamo danes slovensko tolmačenje, da lahko govorim v svojem jeziku. Ehm, večkrat pišemo, razlagamo, ehm, da imamo v procesu izobraževanja neenakosti med spoloma. Ne? Videli smo tudi, da tudi druge dejavniki vplivajo na uspeh. Ampak vendarle, eh, tukaj, ko berem eh, te rezultate, eh, zlasti pri branju, so dekleta predvsem boljša od fantov. Ne? Kje se potem po vašem mnenju kaže ta neenakost med eh, fanti in dekleti v izobraževanju. Eh, ko pa se mi zdi, da, da so eh, dekleta uspešnejša, eh, v, ne samo na, na eh, osnovnem izobraževanju, ampak tudi eh, na tercijalnem izobraževanju, kje se potem kaže ta nego, eh, neenakost med spoloma, po vašem mnenju, gospod Pakulski in pa gospa Belfalin. Prosim. Da. Najlepša hvala. Še dve eh, prijavi za razpravo sta. Gospa Ribero. Zident. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bom govorila portugalsko. Najprej bi se rada zahvalila za to, da ste mi eh, dali besedo. gre za zelo pomembno vprašanje. Izobraževanje namreč je ključnega pomena za zaposlovanje in zmanjšanje brezposobnosti v Evropi. Tudi sama sem profesorica. Rada bi spregovorila o rezultatih PIZE v luči prihodnosti in glede globalnih veščin bi rada zvedeli, kako bi lahko govorili o teh veščinah, kakšne so, kakšni cilji smo si zastavili na evropski ravni ali na državni ravni. Zanima me, kako bomo zapolnili dva milijona prostih delovnih mest. Istočasno pa se soočamo z velikim izzivom, da bi izboljšali veščine naših eh, mladih z eh, umetno inteligenco, eh, roboti, kajti to predstavlja veliki izziv tudi na področju zaposlovanja. Kako bi lahko razvili veščine naših mladih in tudi izboljšali pismenost in kako bi lahko na to področje vključili tudi novo razsežnost. Hvala. Hvala, gospa Ribero. Gospod Nekov. Imam eno vprašanje za vas. Kako lahko merimo um, um, soft skills v teh nacionalnih in evropskih okvirih? poklici. Torej, poklicno izobraževanje, to se lahko meri in to tam lahko razlikujemo med formalnim in neformalnim učenjem. Ampak kako lahko z neformalnim učenjem um, ocenjujemo um, mhke veščine, prenosne veščine v državah? Vielen herzlichen Dank. Hvala. Sedaj pa še Helga Trüppel in potem eh, prosim za odgovore. Želim se pa vrniti na vprašanje odpornosti določenih študentov. Slišali smo, da 25 odstotkov dosega najboljše rezultate, tudi če prihajajo iz slabega socialnega okolja. Želim videti um, v podrobnosti, kaj je razlog za to, ali je inteligenca razlog ali kaj jih usposablja eh, k tej večji odpornosti najlepša hvala. Pravzaprav je bilo kar eh, veliko vprašanj in sama se lahko dogovorite, kdo bo odgovarjal kot prvi. Gospod Pakulski, poskušala bova um, um, se menjavati pri odgovarjanju, to bo mogoče bolj živahno. Začel bom med so, o sodelovanju med EU in OECD. Ta, to sodelovanje se je eh, poglobilo, okrepilo. Eh, ne sodelujemo samo pri raziskavah, temveč tudi pri študijah. Eh, tudi mednarodne prideditve organiziramo. Kot Evropska unija gostujemo v kooperaciji z OECD-em in z luksemburško vlado pomemben vrh o e, globalnih izobraževalnih industrijah v septembru. Gre za cel spekter dejavnosti, ki smo ga razvili s kolegi iz oddelka za izobraževanje OECD. 3 e, do 3 e, milijone in pol kot EU vlagamo v to sodelovanje, kar zadeva eh, sodelovanje držav članic v mednarodnih eh, študijah, analizah, moram reči, da je trend pozitiven. Vedno več držav se pridružuje, PISA je seveda ekstremen primer tega. Eh, želimo si močno participacijo, še močnejšo participacijo, gre pa seveda tudi za stroške in za napore in razen tega včasih analize potekajo istočasno ali eh, časovno zelo blizu in različne organizacije to izvajajo. To je mogoče naša skrb. Pomembno, pomembno vprašanje, s katerim se ukvarjam, eh, je deljanje dobrih praks. Iz našega vidika. Ehm, eh, torej monitor za ehm, spremljanje eh, izobraževanja ehm, um, to omogoča in vsi, ki sodelujejo, uh, lahko profitirajo od tega, uh, kajti tudi ta monitor um, ocenjuje podatke in ocenjuje dobre prakse. Potem uh, naša delovna skupina je nadaljen inštrument za to sodelovanje. Hvala tudi nizozemskemu predsedstvu, ki je organiziralo seminar o razvoju izobraževalne politike, ki temelji na dokazih. In mnogo je sodelovalo na tej konferenci. Še enkrat, eh, to, kar sem povedal na začetku, več je analiz raziskav, eh, tako da bomo imeli eh, zelo dobre vire in s tem bo tudi več priložnosti za učenje drug od drugega in za deljenje dobrih praks med državami članicami. In mogoče uh, sedaj dam besedo Juri in se potem spet vključim v odgovarjanje. Vprašanje, kako države eh, lahko uporabijo rezultate PISA za izboljšanje izobraževalnega sistema in kako eh, sodelovati z Evropsko komisijo, že poglobljaj analiziramo, podatke PISA. Torej, decembra smo predstavili splošne rezultate, sedaj pa želimo poglobiti te eh, rezultate, da bomo eh, razumeli vidike kot so migracije in tako naprej. Um, OECD pa na um, Ehm, zahtevo na prošnjo držav tudi eh, še podrobneje analizira te podatke in izvede naprimer ustrezne študije. S Češko smo izvedli tako študijo predvsem, kar zadeva enakost. Potem tudi Švedsko, kjer je prišlo do poslabšanja rezultatov, sta OECD in Švedska sodelovala pri odkrivanju razlogov za to. In kaj lahko naredi Švedska? Uh, um, ob upoštevanju praks drugih držav. Torej to sodelovanje s posameznimi državami OECD izvaja zelo rada. Um, želim vam samo povedati, da imamo torej to um, priložnost za sodelovanje s posameznimi državami, kar zadeva eh, razliko med spoloma. Um, Eh, na, pri um, um, mednarodnem dnevu žena sem pripravila um, predavanje o tem, ki pokriva tudi vsa vprašanja in to se je tudi možno ogledati. Ampak eh, torej um, ženske so dobre pri branju na splošno, niso pa tako dobre pri matematiki, tam so fantje eh, boljše od deklet. Ampak tudi, če se ogledamo nizko uspešnost na vseh področjih, je več eh, fantov eh, eh, kot eh, deklic v skupini tistih, ki dosežejo slabše rezultate. Ampak tudi pri tistih, ki so zelo dobri, je več fantov kot, žens, kot punc. Torej moramo razumeti, moramo iti zelo podrobnosti te enakosti. Vendar. Eh, moramo si ogledati tudi motivacijo za učenje. Eh, punce, tudi če dosegajo podobne rezultate, um, nimajo toliko zaupanja v sebe pri matematiki in naravoslavju in imajo tudi več strahu pri matematiki in se, zdijo, se jim zdi, da so manj pripravljene za naravoslavno kariero. Ne gre samo za uspehe, temveč tudi za eh, podporo, ki jo dajejo učitelji, pričakovanja eh, staršev in to samo zaupanje. In eh, o tem eh, bi se lahko dolgo pogovarjali. Nekateri so omenili vprašanje, kako um, se lotiti novih področji, kot je globalna pristojnost, um, torej kje, um, kakšni so odgovori na e, umetno inteligenco, potem tudi te mhke veščine soft skills, mi priznavamo to, ta pomen um, in želimo videti, kako daleč so države članice pri tem. Torej, vemo, da je pomembno, vendar ne vemo, ukoliko so učenci sposobni se znajti v tem sodobnem svetu. Vemo tudi, da je sodelovanje pri tem pomembno, ampak ne vemo, ali so študentje res opremljeni z veščinami za produktivno sodelovanje z drugimi. Zato se OECD trudi, da bi vzpostavili mednarodne referenčne vrednosti, ampak težko je, ker so seveda tudi kulture razlika, različne. Vendar, um, um, želimo definirati tista področja, kjer eh, je možno primerjati. Vendar treba je upoštevati tudi različne kontekste posameznih držav. 2015 smo. Um, Upor, eh, smo ocenjevali tudi sposobnost sodelovanja v, na spletnih platformah in ugotovili smo, da eh, PISA lahko ugotavlja to sposobnost sodelovanja med dijaki. In um, um, um, objavili smo tudi rezultate, ki so zanimivi. E, kar zadeva napredek tehnologije, mislim, da moramo razmišljati v dveh smerih. Prvič, kakšne veščine morajo razviti dijaki, da bi se soočali z umetno inteligenco in delali s tem, da bi tudi profitirali od tehnološkega razvoja. Drugi del pomembne razprave pa je potem tudi ta, kako, um, pris, kako ocenjujemo prispevek človeka. Torej, kaj je tisti prispevek, ki ga lahko da samo človek? In to je vedno bolj pomembno. In zato v tej eh, razpravi o um, takšnih veščinah gre pri tem seveda tudi za ustvarjalnost. Um, torej, treba je vaditi tudi zadeve, ki jih roboti ne znajo. Eh, storiti, tako da pride do eh, konstruktivnih odnosov med ljudmi in da smo ustvarjalni in da smo mi tisti, ki ustvarjajo prihodno generacijo robotov ali tehnologij, tako da eh, ugotovimo, kje potrebujemo človeške rešitve ob uporabi novih tehnologij. Torej, ta način razprave bi bil zelo zanimiv in to bi lahko upoštevali tudi v raziskavah PISA. In seveda eh, nas zanima tudi evropska perspektiva, eh, torej, kakšna politična razprava o izobraževanju poteka tu. Eh, sedaj pa še um, eh, perspektive EU o teh bolj globalnih pristopih, kar zadeva um, eh, razliko med spoloma, je ta odgovor bil izčrpen in se moj odgovor ne bi razlikoval. Kar zadeva globalne kompetence, to je prav gotovo zelo pomembna tema. Mi smo na točki, kjer moramo razmisliti o sedanjem naboru ključnih pristojnosti um, ključna kompetenca, o katerih se je odločalo pred neka, nekaj leti, um, se seveda razvijajo in to ne velja samo za izobraževanje, temveč tudi za druga področja. Zato poteka razmislek tako na tehnični kot tudi na politični ravni, kakšen bi bil primern nabor ključnih kompetenc. In isto velja tudi za referenčne vrednosti. Uh, Eh, torej okvir IT 2020, eh, ki velja sedaj, eh, je predviden do konca 2020, ampak počasi moramo razmisliti o relevantnosti teh referenčnih vrednosti in zato se bo skupina strokovnjakov začela ukvarjati s temi šestimi eh, referenčnimi vrednostmi in eh, sedma bo učenje mobilnosti. Pomembno vprašanje je, da izkoristimo zadnja leta in da ugotovimo, koliko referenčne vrednosti prispevajo k razvoju eh, izobraževalne politike v državah članicah. Zato potrebujemo temeljito razpravo o ključnih eh, kompetenc. Eh, Torej, kaj želimo pravzaprav imeti kot referenčno vrednost? Katere so ključne področja? Ne moremo imeti preveč eh, referenčnih eh, vrednosti, drugače je vse preveč zamegleno. Moramo imeti eh, izbran nabor eh, teh eh, referenčnih vrednosti. Moramo vedeti tudi, kje so na voljo podatki in kako definirati te referenčne vrednosti, kako eh, jih lahko ocenjujemo in uh, mirimo sistematično in letno. letno. To je pred nami. Mi smo še v zelo zgodni tehnični fazi in mislim, da uh, bo se kmalo začela tudi politična razprava o tem. Eh, vprašanje gospoda Lekova, kako pokrivati uh, mehke veščine, soft skills. Uh, uh, mislim, da so še vedno velika področja, kjer nimamo dovolj podatkov in smo metodološko precej ranljivi. Hvala. Prosim, da še odgovorite na vprašanje o odpornosti torej vprašali ste, kaj je razlog za to odpornost. Iz tega, kar mi vidimo v statistikah, je to mogoče eh, razdelitev virov. V nekaterih državah so viri, kot so material in učitelji, eh, po razdeljeni tako, da tudi države, ki so v slabšem položaju, dobijo več. Pa tudi tiste, torej tiste države, kjer je veliko teh odpornih dijakov, Eh, dobivajo um, slabši učitelji um, dodatno podporo z materialom in tudi z učitelji. In vidimo tudi strukturo učenja. V nekaterih državah učitelji enostavno samo pridejo v šolo in učijo in si odgovoren samo evalvacijskemu sistemu države. V nekaterih državah pa spodbujajo učence, da sodelujo, da se spoznavajo, tako da bi pomagali tistim študentom, ki um, so na slabšem. Torej, tudi učitelji dobijo spodbude za to. Se pravi, um, pričakuje se od učitelja, da pomaga tudi drugim učiteljem, ki se sooča s težjimi izzivi, tako da skupaj najdete rešitve za um, pomoč eh, dijakom, ki imajo težave. Torej, če um, je politika usmirjena tudi na študente iz tižjih okolij, potem to pomaga. Torej, tudi politični ukrepi eh, lahko vplivajo na to, da so dijaki bolj odporni, tako rekoč. Najlepša hvala za ta prvi krok, eh, ki je bil zelo zanimiv. Sedaj pa sledi drugi del naše izmenjave mnen in dajem besedo češkima kolegoma. To je najprej Andrej, An, to sta Andrej Andres in Jozef Basel, ki dobita besedo vsak za po pet minut. Bonjour, mesdames et messieurs. Uh, après plusieurs exposés en anglais, je vais parler français. Jaz bom pa govoril francosko, če mi dovolite. Najprej bi se rad zahvalil v odboru za kulturo in izobraževanje tukaj v parlamentu, še posebej uh, gospe predsednici in pa gospe Šojdrovi, da uh, ste nam vsi skupaj ponudili možnost, da predstavimo svoje izkušnje, ko gre za pizo na češkem. Najprej bi na kratko predstavil našo inštitucijo, ki je poleg drugih odgovorna za izvajanje raziskav PISE in še druge mednarodne ankete. E, Češki inšpektorat za izobraževanje je institucija, ki je bila ustanovljena v 18. stoletju, že v času Marije Terezije in je preživela vse do današnjih dni. E, Danes je seveda e, ta inštitucija spremenjena, ampak še vedno obstaja. Gre za nacionalni organ, Eh, ki je bil spostavljen z zakonom in deluje poleg Ministrstva za izobraževanje. Glavna naloga te inštitucije je, da ocenjuje kakovost in učinkovitost eh, mednarodnega oziroma nacionalnega izobraževanja, oprostite, in da tudi eh, nadzoruje izobraževanje v začetni fazi. Inšpektorat na češkem te naloge izvaja na ravni države. Opravljamo pa svoje naloge eh, tudi eh, pod zastavo mednarodnega sodelovanja. Torej, več dejavnosti poteka v okviru delovnih skupin v Evropski komisiji. Mi smo vključeni tudi v dejavnosti Centra za raziskave in razvoj na področju izobraževanja. In eh, naš inšpektorat je tudi eden od ustanovnih članov konference, stalne konference inšpektorjev. Tukaj se združujejo različni organi za inšpekcije iz eh, celotne Evrope in tudi drugih delov sveta. Mi smo odgovorni za več nalog na področju ocenjevanja pogojev za izobraževanje, potem samega poteka izobraževanja in pa tudi rezultatov, ki jih dosegajo učenci. Gre za tri dele, ki se dopolnjujejo med seboj. Ni mogoče kvalitativnih rezultatov ocenjevati, ne da bi pri tem nadzorovali tudi pogoje, v katerih eh, šole te rezultate dosegajo. Tudi ne smemo zanemariti samega poteka izobraževanja. Niti ne smemo zanemariti rezultatov. Naš inšpektorat eh, pa se ukvarja tudi z drugimi stvarmi. Še dve eh, glavni nalogi imamo. Po eni strani je treba ocenjevati kakovost in učinkovitost vseh šol na češkem. Treba pa je tudi nadzorovati kakovost in učinkovitost celotnega šolskega sistema na češkem, torej našega nacionalnega izobraževalnega sistema. Kot sem že rekel na začetku svoje predstavitve, smo tudi inštitucija, ki je na češkem odgovorna za izvajanje mednarodnih vprašalnikov in testov, kot eh, je PISA. Ocena nacionalnega izobraževanja se na češkem izvaja po določenih eh, kriterijih. Imamo pogoje za ocenjevanje poteka izobraževanja in rezultate. Ta model imenujemo model kakovostne šole. Model pa se deli na šest eh, različnih področji. Prvo področje pokriva problematiko eh, samega koncepta in okvira šole, potem gre za pedagoško eh, vodstvo. Tretje področje je problematika kakovosti osebja. Potem četrto področje zadeva proces učenja, potem imamo tudi rezultate učencev, tri, eh, oziroma zadnje področje pa predstavlja problematiko enakosti možnosti. Vseh teh šest področji se potem še dodatno deli na kriterije in vsak kriterij predstavlja eh, nek opis imamo štiri eh, spremembe pri teh opisih. Naš inšpektorat namreč ocenjuje šole eh, prek uporabe eh, štirih eh, nivojev. Imamo nivo odlično, potem standardni nivo, potem nivo, ki še potrebuje napredek in pa Eh, zadnji nivo, zadnja raven pa je nezadovoljiva. Torej, če so rezultati nezadovoljivi. Dve nalogi imamo, kot sem rekel. Prvi, prva naloga je proces evalvacije kakovosti eh, šol, druga naloga pa predstavlja oceno celotnega šolskega sistema na nacionalni ravni mi objavljamo tudi različne dokumente, dva ali tri tipe dokumentov. Objavimo po vsakem obisku šole, obiščemo, o, o, objavimo inšpekcijski dokument oziroma poročilo, kjer so opisani pogoji, sam proces učenja eh, in tako naprej. Na ravni nacionalnega šolstva, šolskega sistema pa na letni ravni objavimo poročilo, To pa je res pomemben dokument, eh, o katerem se potem razpravlja tudi v, eh, eh, v naši nacionalni skupščini v odboru za šolstvo. Imamo tudi tematska poročila, ki pokrivajo posamezne problematike, naprimer posamezna področja, matematiko, potem trajnostni razvoj in tako naprej. To je bil moj uvod. Besedo pa zdaj dajem eh, svojemu kolegi. Izvoli. Najlepša hvala, gospod in gospodje. Naj sedaj prejdem na mednarodne primerjalne študije. Ponavadi izobraževalni sistem je potrebuje povratne informacije in eh, se opravičujem, lahko lahko govorite počasneje zaradi tolmačev, ker drugače vas ne morejo tolmačiti. Torej, se upravičujem, mi v inšpektoratu dajemo povratne informacije na ravni šol in to pomeni, da šole dobijo zunanjo mnenje, šole potem lahko izvedejo tudi notranjo evolvacijo. Thank you. se pravi, čujem brez mikrofona. Tako na school level. Torej, povratne informacije na šolski ravni pomeni, da inšpektorat daje zunanjo mnenje, pravi zunanjo evalvacijo, potem pa šole lahko izvedejo notranjo evalvacijo. Potem imamo naše dejavnosti na izobraževalni ravni, kjer potem eh, lahko opravimo tematsko preverjanje znanje. Na sistemski ravni imamo zunanje mnenje, ki ga dobimo z mednarodnimi študijami, kot je PISA. Veliko rezultatov lahko vidimo v tej sinergiji med notranjimi in zunanjimi in mednarodnimi študijami in velvacijami. Za nas je pomembno, da mednarodne primerjalne študije sestavljajo del celotnega sistema povratnih informacij za izobraževalni sistem in da upoštevamo te rezultate, ne da bi jim pripisovali prekomeren pomen. Poglejte si situacijo v Češki republiki. Češka sodeluje v primerjalnih mednarodnih eh, študijah letu, eh, od leta 1995. Sodelujemo v štirih eh, študijah PISA, TIMS, TALIS in PIRUS. Zelo cenimo podporo Evropske komisije, ki nam omogoča plačevanje mednarodnih pristojb in za sodelovanje v teh eh, študijah. Dolgoročno načrtovanje ni vedno lahko in zato bi radi dobili več informacij in to čim prej, kajti potem je na državni ravni vsega lažje ugotoviti, kaj si lahko privoščimo in česa ne. To je sedaj povzetek eh, ciklusa PISE. Na vseh teh področjih matematika, branje in naravoslovje. Za leto 2015 smo zaključili cikl na vseh teh treh področjih in vsako, vsaki devet let se oceni eno od večjih področji. Poglejte si, kakšna je zgodba rezultatov PISE. Po, tukaj vidite v modri barvi eh, matematična opismenost, potem eh, pismenost in pa naravoslovje. Vidite leta, kjer so bile ta področja širša področja in taka, kot taka tudi ocenjena. Vidite, da so rezultati slabši na, v zadnjih letih in spraševali smo se, zakaj do tega prišlo. Izvedli smo reforme, ki bi lahko vplivali na rezultate naših učencev. Leta 2000 smo na Češkem izvedli reformo javne uprave. To za šole pomeni večjo neodvisnost, večjo avtonomijo glede ekonomskih vprašanj in človeških virov. Potem pa smo izvedli reformo učnih načrtov leta 2005 in uvedli okvirne programe za izobraževanje, potem pa je vsa. Uh, vsaka šola posebej odgovorna za svoj lastni učni načrt. Ministrstvo na Češkem za izobraževanje je odgovorno za pedagoško področje, ekonomske vprašanja, vendar pa naši ravnateli, če smo odkriti, nimajo dovolj časa za pedagoško delo zaradi administrativnega bremena. Reforma javne uprave pomeni tudi, da smo zagotovili pomoč ravnateljem in učiteljem. In predsedujoča je prekinila govornika. To pomeni, da so reforme bile mogoče izvedene prehitro in da uprava ni bila pripravljena na, to, na te reforme, izobraževalno področje pa ravno tako ne kaj mi počnemo v inšpektoratu z mednarodnimi študijami. Tukaj vidite rezultate, ki so povezane z zunanimi faktori izobraževalnih sistemov, torej ravnateli, raziskovalci, poslanci eh, in tako dalje. Podarili bi različne vidike študij. Kot vidite, rezultate iz leta 2015. Nekateri rezultati so bili možni, vendar pa smo opravili tudi drugotne analize, da bi opravili nadaljne raziskave posebnih področji. Želeli smo zagotoviti stabilno financiranje za raziskave za sekundarno analizo, s tem, da bi uporabili študijo PISA in pa tudi druge mednarodne študije. Za nas je pomembno vprašanje, to vidite tukaj, vprašanje selektivnosti. PISA v povezavi z našimi nacionalnimi rezultati podarja, da je selektivnost našega izobraževalnega šolskega sistema še vedno prisotna celo raste in storili bomo vse, kar lahko, da lahko prepričamo akterje v šolskem sistemu, da bi bilo bolje za našo družbo, če bi imeli bolj heterogene šole in razrede kot sedaj. Sedaj so šole precej homogene v primerjavi z drugimi državami. Najlepša hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala za ta primer ene države članice, kako vi obravnavate rezultate PIZE. Se upravičujem, da sem postala bolj stroga glede časa za govor, vendar pa mislim, da je pravično in pošteno tudi do drugih, da jim pustimo do besede in da mogoče pustimo celo nekaj časa za razpravo. In se opravičujem že vnaprej, če vam skladilcem nakažem, da se vaš čas bliža koncu. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospa Petra Fogt iz Nemčije, iz uh, eh, Senega Prenja Westfalen. In gospa Fogt je poslanka v regionalnem parlamentu, je pristojna za izobraževalno politiko. Izvolite, na voljo imate deset minut. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, eh, da danes predstavim rezultate študije PISE eh, v državi članice. Gre za primerjalno študijo, ki primerja nemški šolski sistem z drugimi državami, istočasno pa primerja tudi 19 zvezdnih držav. S federalizmom smo v Nemčiji imeli različne šolske sisteme po posameznih zvezdnih državah. In po vsakih volitvah je prišlo do sprememb. PISA je povdarila tudi različne prednosti in slabosti različnih šolskih sistemov. In v Nemčiji smo se izogibali tem primerjavam, zaradi tega, ker je bila vsaka zvezdna država prepričana, da je njen šolski sistem najboljši. Rezultati kaže na to, kako zelo pomembni so standardi in centralizacija glede zunanih um, preverjanj znanja in tudi za maturo to so potem upoštevali pri izobraževanju učiteljev. To je treba še razvijati naprej, seveda, vendar pa smo dosegli že veliko. Treba je opraviti tudi analizo kakovosti v šolah, če je pol kvaliteten, kar je bilo neumljivo do pred kratkim v Nemčiji. Torej, ta primerjava šolskih sistemov v Nemčiji omogoča, da se učimo iz najboljših od najboljših in da prije do izmenjave najboljših praks. In do tega verjetno ne bi prišlo, če ne bi imeli študije PISA. Pa si poglejmo, poglejmo, kaj smo storili na podlagi rezultatov študije PISA. Lahko bi rekli, da smo na podlagi tega skušali odpraviti vrzeli pri pismenosti, še posebej v najrevnejših regijah tukaj igra zelo pomembna vloga spodbujanja jezika. Gotovili smo, da imamo v osnovni šoli zelo veliko učencev, ki ne morejo slediti pouku v nemščini. Presenetljivo je tudi, da tukaj ne gre samo za otroke iz migranskih družin, ampak tudi za nemške otroke. Zato smo tukaj skušali uvesti posebne programe, zato da bi najprej zagotovili ustrezno udeležbo pri pouku. Imamo tudi vprašanje celodnevnih, eh, celodnevnega pouka, kar ne omogoča samo boljšega sklevanja med poklicnim in eh, družinskim življenjem, ampak omogoča tudi boljše rezultate v šolah. V preteklosti smo videli, mm, da je prišlo do velike stopnje izostajanja od pouka pri nekaterih učencih iz revnejših družin, ki so imeli težave pri pouku. In ugotovili smo, da tisti, ki prihajajo iz premožnejših družin, imajo možnost, da doma nadoknadijo tisto, kar so izpustili pri pouku, medtem ko pri revnejših družinah to ni tako. Torej, v rezultatih študije PISA smo se zastavili vprašanje, kako bi lahko odpravili razlike med spoloma, predvsem, ko gre za matematiko in eh, naravoslovje. Imamo projekte, ki so namenjeni predvsem temu, da povečamo zanimanje pri deklicah za ta področja. Ugotovili smo namreč, da, da obstajajo zelo velike razlike. Imamo tudi projekte, ko smo skušali ločiti dečke od deklic pri pouku in smo začeli razmišljati, če je mogoče to smiselno. Tukaj ne gre samo za vprašanje zapostavljenosti deklic na nekaterih področjih, ampak smo ugotovili, da imajo tudi dečki veliko krat probleme v šoli. In zato smo se odločili, da imamo določene projekte tudi za spodbujanje in izboljšanje šolskega uspeha dečkov. Preučili smo tudi vlogo digitalizacije zaradi federalističnega, eh, federalističnega sistema nimamo podpore na državni rani, čeprav je ministrica predlagala digitalni pakt za celotno Nemčijo in to zaradi velikega izziva, ki nam to področje predstavlja za prihodnost. Ta pakt financira država Nemčija in tudi same zvezne države. Od leta 2018 bi moral ta projekt steči za pet let in zato imamo namenih tudi pet milijard evrov. Tukaj je treba tudi preučiti, kako lahko pripravimo mlade za projekt delovni trg v prihodnosti. Seveda treba poskrbeti za ustrezna finančna sredstva. Ne gre samo za federalni sistem, ampak imamo tudi vprašanje šol, ki jih financirajo občine, zato si lahko predstavljate, kako zelo težko je zagotoviti dovolj sredstev za vse šole da bi lahko približno 40 tisoč šol v Nemčiji lahko tudi tehnično opremili za ta projekt. Torej, treba je poskrbeti za naprave, kot so prenosni računalniki, tablice in pa široko pasovno omrežje. Učenje z digitalnimi mediji mora imeti torej, namen izobraževanja in imamo tudi zelo veliko predmetov in stvari, ki jih lahko opravimo s kredo in tablo in ni treba za to nujno imeti tablic in tehnike. Imamo tudi poklicno vprašanje in vprašanje vedno znova slišimo, kako zelo je pomembno to področje poklicnega vprašanja in da bi morali povečati delež kvote akademikov. V Nemčiji imamo dualni sistem in to je zelo pomembno, ker jamči gospodarsko uspešnost Nemčije. Veliko krat se je namreč izkazalo, da je brezposobnost med mladimi zelo nizka in da je Nemčija zelo hitro prebrodila zadnjo krizo z manjšo stopno brezposelnosti, zaradi tega, ker so bili mladi bolje izobraženi in da niso bili zapostavljeni tudi v slabših gospodarskih razmerah. In to ravno zaradi tega dobrega šolskega sistema. In V mednarodni primerjavi smo videli, da ta sistem ni vedno najboljši. Imamo namreč sistem v Nemčiji, kjer prihaja do zelo velike stopnje osipa, da ne omogočamo vedno dovolj visoke kvalifikacije v dualnem sistemu. Zato želimo tudi mi politiki to primerno urediti in eh, želimo ta dualni sistem narediti bolj privlačnega. Ne gre samo za to, da tisti, ki študirajo na univerzi, dobijo boljše možnosti na trgu dela, Ampak je veliko krat tako, da tisti, ki imajo, ki zaključijo dvojno izobraževanje, dobijo boljšo in hitrejše, dobijo delovna mesta kot uh, tisti, ki imajo univerzitetno diplomo. Torej tudi. Um, ustanove za poklicno izobraževanje morajo dobiti dovolj dobro tehnično opremo, zato da usporedno dualnega sistema lahko razvijamo z univerzitetnim študijem za čim boljše rezultate in čim boljši uspeh. Za temu namenjamo zelo veliko pomembnost in eh, izkazalo se iz PIZE tudi, da ne smemo opustiti tega področja, ampak da ga moramo celo okrepiti v prihodnosti. Najlepša hvala. És utolsó felszólalónk a mai. Hvala. David Justino nam bo spregovoril kot e, zadnji in sicer dobi 10 minut, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Izkoristil bom to priložnost, da spregovorim v portugalščini veliko krat namreč nimam te možnosti. Rad bi se zahvalil za vaše povabilo. Skušal bom čim bolj strneno predstaviti to področje in povdariti dejstva in nauke, ki smo jih lahko zaključili na podlagi študije PISA, ne samo iz rezultatov leta 2015, ampak iz dejstev, ki smo jih identificirali od leta 2000. Torej, nismo preučili samo zadnjih rezultatov, dobrih ali slabih, ampak smo skušali pogledati, kakšne so tendence, kakšen je trend. Skušali smo ugotoviti, v kolikšni meri lahko potegnemo zaključke, se kaj naučimo, ne pa da zaključimo, ali smo dobri učenci ali slabi učenci, če smo dobili dobre ali slabe rezultate. Tukaj vidite podobo tradicionalnega ocenjevanja in skušal sem se odmakniti od tega, ker ne gre za to, če smo slabi ali dobri učenci. Rezultate poznate. Primerjali smo tri države s Portugalsko. Glede na to, da rezultate poznate, ne bom zapravljala preveč časa s to analizo. Skušali smo izvesti primerjalno analizo tudi s tem, da vključimo druge države članice. Poskušali smo ugotoviti, če je prišlo do napredka ali do konvergence. Portugalska je bila med slabimi državami, te niso več tako zelo slabe. Tudi tiste države, ki so dobile boljše rezultate, ki so bile boljše ocenjene, so se soočile s državo, da ohranijo vodilno mesto. Zato mislim, da je prišlo do konvergence, kar je zelo pomembno povdariti, kaj ti gospodarska konvergenca ne pripelje vedno mm, do izravnave tudi na področju šolstva. Želim povdariti, da je Portugalska od leta 2000 dosegla zelo dobre rezultate na področju šolstva, vendar pa zelo slabe rezultate na področju gospodarstva. In dobre rezultate smo dosegli z zelo velikim trudom in z zelo velikim gospodarskim in finančnim odrekanjem. Rezultate smo dosegli s prizadevanji in premislili smo, kako lahko dosežemo boljše rezultate z manj sredstvi. Poraba Ministrstva za šolstvo je ostala enaka že nekaj let. Skušali smo videti, kako bi lahko z istimi sredstvi dosegli boljše rezultate. Sedaj bom predstavil, kateri dejavniki so omogočili, da je Portugalska dosegla boljše rezultate v študiji PISA. Ne glede na to, da nismo imeli dovolj finančnih sredstev. Izbral sem matematiko za primerjavo to vidite na osi x in potem os y, ki vam kaže prihodek na prebivalca. Upoštevali smo obdobje od leta 2000 do 2012. Naša gospodarska rast se je vrtila okoli ničle. Razvoj šolstva je bil pozitiven in na podlagi tega smo lahko zaključili, kateri dejavniki so prispevali k izboljšavi. Glede na to, da nismo imeli boljših gospodarskih razmer, niti nismo imeli več finančnih sredstev za to. Na naslednjem grafu skušamo razložiti, kako je prišlo do tega napredka tukaj vidite, nisem imel časa za prevod tega v angliščino, vendar pa tukaj vidite, da je dejavnik, ki je najbolj prispeval k boljšim rezultatom, ta, da smo zmanjšali število šol in učencev s slabšimi rezultati. Torej, odstotek leteh smo znižali. In tiste šole, ki so imele socialno eh, gospodarske kazalnike nižje, so začele dobivati boljše rezultate. Torej, za ta razvoj med leti 2012 in 2012, je postalo jasno, da, in to potrjujejo tudi rezultati iz leta 2015, da smo izboljšali naše šole. Nekaj dobrih šol smo že imeli in največ je bilo poprečno dobrih šol. Tukaj imamo dva pomembna dejavnika. To so profesori. Sedaj imamo bolj izobražene in bolj kvalificirane profesorje, ki so se specializirali. Istočasno pa izobraževanje poteka krajši čas. Torej, prej smo imeli tri leta splošne izobrazbe in potem dve leti posebnega izobraževanja in to razlaga razvoj rezultatov. Imamo tudi bolj motivirane profesor, profesorje kot prej. Potem pa imamo tudi dejavnik in to je avtonomija šol. Imamo tudi negativne dejavnike, naprimer. Pomen BDP-ja ni bil relevanten istočasno ni pomembno, kje se te šole nahajajo. Potem pa imamo pozitivne, negativne dejavnike, kar pa smo identificirali, je, da k rezultatom najbolj prispevajo šole in profesori. Danes imamo večje število boljših učencev temu so prispevali boljše šole, bolje organizirane šole in boljši profesori, ki so tudi bolj motivirani. Tukaj imam še graf, ki razkriva zelo zanimiv vidik. In to je, da dobri odnosi med profesori, učitelji in učenci so tesno povezani s tem, da se učenci dobro počutijo v šoli, da so tam srečni in zadovoljni. Na tem področju Portugalska dosega enega od boljših rezultatov. To je posledica strukturnih dejavnikov in reform. In skušali smo gotoviti, kateri so bili dejavniki za doseganje boljših rezultatov in boljših šol. Leta 2000 smo začeli z reorganizacijo mrež šol in skušali uvesti grozde šol, skupine šol, s katerimi smo lahko navpično in vodoravno ustrezno priredili učni načrt in spremljanje učencev. Drugič. Imamo sistem, ki zelo dobro deluje, ki smo ga tudi izboljšali in to je zunanja evalvacija šol strani inšpektorata za izobraževanje. Potem pa imamo tudi tretji dejavnik, in to je sprememba tradicionalnega modela upravljanja, ki smo ga imenovali demokratični sistem, ki je bil zelo enostaven. Sedaj pa imamo model, kjer imamo okrepljeno pedagoško vodstvo. In temu smo namenili več pozornosti. Omenil sem tudi izobraževanje učiteljev in profesorjev, imamo pa tudi dejavnik, in to je zunanja evalvacija in zunanje preverjanje znanja. Torej, ob koncu prvega in drugega cikla smo odpravili takšno preverjanje znanja, vendar pa smo ohranili preverjanje znanja po devetem letniku in po dvanajstem letniku. To ne vpliva neposredno na rezultate, ampak vpliva na mobilnost in na motivacijo za učenje. Soočamo se z dvema težavama, ki jih želimo rešiti v naslednjih letih. Portugalska je evropska država, ki ima eno največjih stopenj ponavljanja razreda. dokazano je, da s tem uničujemo človeški kapital. In na, v tej smeri bodo potekale najpomembnejše politike na področju izobraževanja. Potem pa imamo večjo stopno decentralizacije in avtonomije šol. Portugalska je ena od držav, kjer imamo višjo stopno centralizacije, ko gre za upravljanje šol in izobraževanja. Če želimo izboljšati rezultate, moramo izboljšati naše delovanje tudi na teh dveh področjih. Skušal sem opozoriti na to dejstvo, da smo imeli to srečo, da nismo imeli denarja, če lahko tako rečem, da smo s tem znali in se naučili izkoristiti tisto, kar imamo. Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala. Zdaj smo slišali vse prispevke naših gostov. Eh, zdaj pa imajo kolegi možnost, da postavijo kakšno vprašanje, ampak prosim, ne bodite daljši od minute ali dveh. Čisto kratek. Rad bi se zahvalil vsem predavateljem, zelo zanimive razprave. Eh, eh, lahko ugotovimo, kako pomembna je PISA, da lahko na podlagi rezultatov potem eh, dosegamo tudi kakšne ali pa poskušamo izboljšati tudi izobraževalne sisteme v državah članicah. Ehm, morda samo eh, eno vprašanje glede dualnega sistema. Eh, večina članic si prizadeva eh, vnašati v svoje lastne sisteme tudi elemente dualnega sistema, ki, so, ki v Nemčiji dajo tako dobre rezultate, zlasti precej gladek prehod iz šole na delovno mesto. V Nemčiji je zelo mali odstotek brezposelnih mladih, ki končajo šolo. Eh, me pa zanima, kako boste eh, v prihodnosti odpravljali pomankljivosti, o kateri ste govorili, zlasti možnost nadaljnega študija eh, tistih, ki so vključeni v dualni sistem. Bom spremljal ta razvoj v Nemčiji, me zelo zanima. Hvala lepa. Ja, pa še zahvalil bi se kolegici Šojdrovi, ki je dala pobudo za organizacijo te nadvse koristne okrogle mize. Hvala. Ksenjo Ksepen, madam Šojdrova. Gospa Šojdrova. Jo. Ja. E, děkuji za slovo, já bych tentokrát tedy česky využila. Tak... Hvala za besedo. Izkoristila bom to priložnost in govorila po češko, da zelo natančno postavim vprašanja. Zanima me situacija v Nemčiji. Imamo rezultate študije PISA za Nemčijo. In Ne vem, kako se ta študija izvaja v Nemčiji, ali gre samo za en organ, ki na ravni cele države izvaja te teste, ali pa vsaka zvezdna dežela organizira uh, preverjanje na svoj način. To je moje prvo vprašanje. Potem drugo vprašanje, ali obstajajo kakšne reakcije na rezultate PISA v Nemčiji. Eh, zanima me, ali prihaja do teh reakcij na ravni zvezdnih držav ali eh, nacionalne države. Pa še vprašanje za portugalskega kolega imam. On je rekel, da kljub eh, stroškom v izobraževanju, kljub temu, da ti stroški niso bili visoki, rezultati kažejo na izboljšave. In razlogi za te izboljšave so bili naslednji, kot smo slišali. To je bilo povezano s šolami, ki so same pomagale eh, preseči socioekonomsko ozadje eh, dijakov in eh, ki so znale pomagati učencem s slabšimi rezultati. Katera je tista odločilna točka, odločilni razlog, Vsekakor je bilo treba zato tudi povečati sredstva šol. Kakšna bi bila druga metoda oziroma kaj ste še uporabili pri tem izboljševanju eh, rezultatov šol? Pa še nekaj v zvezi s Češko bi rada povedala. Mi imamo zelo malo možnosti, da dosežemo politično stabilnost. Že kakih deset let se ministri menjajo kot po tekočem traku, imamo že desetega, zdaj se je situacija nekoliko izboljšala oziroma stabilizirala in to eh, prinaša pozitivne rezultate. Eden od vidikov, ki eh, ga OECD in Evropska komisija nista ocenili, pa je stabilnost političnega sistema in kontinuiteta na področju politike, Eh, mm, izobraževanja. Brez politične stabilnosti eh, so tudi rezultati lahko pod vprašajem. Mogoče lahko kolega iz eh, Češke to potrdita. Pa še decentralizacija, o čemer je govoril gospod iz Portugalske. Vi ste potrdili tisto, kar je rekel gospod Basel. Sistem izobraževanja je zelo decentraliziran na češkem in to prinaša tudi tveganja. Eh, in zanima me, kako vi ocenjujete ta tveganja. Hvala. Köszönjük szépen, kérem még valaki szót a kolléga. Hvala. Želi še kdo besedo? Če ne, bom dala zdaj možnost našim strokovnjakom, da odgovorijo na vaše vprašanje. Izvolite. Ja, špikina, ajma bom začela z vprašanjem v zvezi z eh, dualnim sistemom poklicnega izobraževanja, ki je res zelo uspešen v naši državi, ampak ker se vedno manj jih odloča eh, za to pot, eh, se bojimo za prihodnost in zato želimo krepiti ta sistem. Sprejeli smo številne ukrepe, ki omogočajo prepustiti skupnost med obima sistemoma, torej na eni strani študij, na drugi strani dualno izobraževanje. In ravno velika podjetja ponujajo veliko modelov, da se lahko dualno izobraževanje izvaja v kombinaciji z eh, visokošolskim študijem in to je pravzaprav zelo dober model kombinacije obih sistemov. Realnost v naših obratih je pokazala, da kombinacija dobro izobraženih eh, strokovnih delavcev, z akademiki, um, omogoča veliko sposobnost za inovacije, kajti na eni strani se poveže teorija s prakso in zato želimo oba sistema še bolj približati in eh, želimo eh, odpre, odpreti več možnosti nadaljnega izobraževanja. Torej tudi tisti, ki zaključijo dualno izobrazbo, se lahko izobra, nadalje izobražujejo v podjetju, vendar želimo tudi omogočiti začetek študija. Potem, kako se izvaja PISA. Eh, v zvezi s tem moram povedati dva stavka iz preteklosti. V Nemčiji je dolgo bilo prepovedano, da bi izobraževanje povezovali s kvantiteto. Torej, bil je zelo dolg proces v Nemčiji, dokler se je sploh akceptiralo, da se izvajajo take primerjajne analize, kaj izobraževanje je nekaj veliko bolj obsežnega kot samo spraševanje po določenem znanju. Uh, Eh, in po pizi se je razvoj spremenil. Rekli so, treba je tudi primirjati, kaj um, so prednosti različnih sistemov. In v vseh eh, zvezdnih deželah so se odločili, da želijo izboljšati rezultate v teh mednarodnih analizah. Vprašali, so, vprašali ste, a to dežele izvajajo same. Da, imamo pa tudi konferenco eh, ministrov za izobraževanje in ta zvezdna konferenca se odloči za skupne ukrepe za povečanje uspešnosti v vseh zvezdnih deželah. Vendar izvajanje teh ukrepov je potem uh, spet v pristojnosti posameznih zvezdnih dežel. Naj začnem s drugim vprašanjem. Gospa poslanka je omenila, da je imela Češka republika deset eh, ministrov za šolstvo. Mi smo jih imeli deset in osem od leta 2000. Nas manj skrbi stabilnost politikov kot politik. Gre za nekaj politik, ki smo jih uspeli ohraniti in ki so jih zaporedne vlade prevzele in razvijale naprej. Torej, uvedli smo grozde šol in s tem smo skušali integrirati vse šole v določeni regiji od predhodnjih šolskega izobraževanja pa vse do konca srednje šole. Kajti vse šole so bile ločene in šol se je bilo razdrobljeno. Zato so bili politiki motivirani za to delo in videli smo, kako zelo dobre rezultate smo tem, s tem pristopom dosegli. finančna sredstva Ministrstva za šolstvo se v zadnjih letih niso spreminjala. Tudi v najhujšem obdobju v času varčevalnih ukrepov in memoranduma Trojke smo zajamčili raven financiranja, ki je bilo stabilno. Ponavadi to razlagam tako, da glede na to, da nismo imeli na voljo več sredstev, smo uvedli spremembe, ki niso zahtevale več finančnih sredstev. Torej, če smo želeli karkoli izboljšati, smo to morali storiti tako, da zato nismo potrebovali več finančnih sredstev. Torej, dobili smo posledice, ki so izhajale iz rezultatov zunanje evalvacije in zunanjih študij, kot je naprimer PISA, da smo imeli sistem preverjan znanja, ki smo jih redno izvajali v času šolanja. In tako so bile šole prisiljene, da so delale za doseganje boljših rezultatov in da so izboljšale svoje procese. S tem smo tudi izboljšali pedagoške prakse in samo organizacijo znotraj šol. Če bi rezultate PIZE samo enostavno predali, ministru in, da, in če minister z njimi ne bi bil zadovoljen, bi jih enostavno samo pospravil v predal. Ker pa so rezultati javno objavljeni, smo morali ukrepati, da nismo več trpeli zaradi sramotnega položaja, ki smo ga imeli leta 2000. Jaz si dovolim, dame in panove, taki par poznamek. Gospe in gospodje, tudi sam bi podal nekaj pripomb ki zadevajo štiri omenjene teme, bom pa skušal biti čim krajši. Najprej eh, bi se navezal na izkušnje Češke z decentralizacijo našega izobraževalnega sistema. Leta 2000 smo sprejeli veliko reformo javne uprave, eh, ko so bile ustvarjene eh, avtonomne regije. Ko so bile te regije vzpostavljene, smo so začele zahtevati tudi eh, pristojnosti na različnih ravneh. In situacija leta 2017 je taka, da ima Češka zdaj 14 eh, regij, 14 avtonomnih eh, kolektivnih skupnosti in imamo 14 bolj ali manj avtonomnih izobraževalnih sistemov eh, kot posledica tega. Eh, vsaka regija ima drugačen pristop. E, skuša se ohraniti integraliteto šolskega sistema, ampak e, ta prizadevanja so šipka. Imamo sicer organe na nacionalni ravni, naprimer naš inšpektorat, e, ki skuša zagotoviti, da kakovost povsod ustreza in da šole upoštevajo podobne programe. Eh, se je pa treba pri tem pogajati eh, s 14 bolj ali manj avtonomnimi kolektivnimi skupnostmi in lahko si predstavljate, da to ni enostavno. Eh, to zadeva tudi financiranje. Imamo financiranje s strani države, potem financiranje, ki je povezano tudi z učenci. Obstaja tudi možnost, da se eh, korigira določene zneske. Eh, s tem pa je povezana tudi reforma kurikuluma. Leta 2005 je potekala reforma, predtem so obstajale oziroma je obstajala schema izobraževanja. Določeno je bilo, katere vsebine učenci študirajo na kateri ravni. Prvi teden novembra eh, v šestem razredu so naprimer učenci eh, se ukvarjali z glagoli. Torej, to je bilo eh, zelo centralno določeno. Danes pa se definira samo nek splošen nivo ki omenja določene vsebine in ki uh, ga je treba uh, uh, obravnavati v nekem obdobju, naprimer od 4. do 6. razreda, je pa potem od šole do šole uh, odvisno, kdaj, bo, uh, kdaj bodo šole to naredile. Šole same lahko definirajo, m, mm, kakšen bo njihov program. To pa po drugi strani seveda prinaša tudi težave, ko se otroci eh, preselijo, ko zamenjajo šolo in tako naprej. Eh, dvojni oziroma dualni sistem na češkem ne obstaja. Hm, čeprav bi ga mogoče potrebovali. Eh, pogosto so namreč zahteve eh, zaposlovalnega sektorja in trga dela drugačne kot eh, tisto, kar eh, zagotovi šola. Učenci so pripravljeni na te teoretični ravni, ampak težko začnejo potem s praktičnim delom v nekem podjetju. Mm, upada tudi zanimanje učencev za poklicno izobraževanje. Med drugim je to posledica tega, da so plače na začetku zelo nizke in uh, pogosto se potem učenci oziroma mladi zaposleni odločajo spremeniti uh, poklic. Na češkem nas čaka še veliko dela v prihodnih letih. Uh, To kažejo tudi izsledki PISA in drugih raziskav. Več bo treba narediti tudi na pedagoških fakultetah, ki pripravljajo bodoče učitelje. Te fakultete so na češkem nazadovale. Diplomiranec eh, pedagoške fakultete ponavadi sploh nima ustreznih kompetenc, da bi lahko se zaposlil kot učitelj in opravljal kakovostno delo na tem področju. Torej, res bi bila potrebna reforma pedagoških fakultet. Vse več je znanja o potrebah učencev, ampak učitelji in pa diplomanti pedagoških fakultet nimajo na voljo dovolj znanja. Tukaj gre tudi za informacijsko znanje, znanje tujih jezikov, eh, pa tudi za odnos z učenci, pristop do poučevanja in tako naprej. Na češkem smo se v preteklosti prepričali, da se morajo z eh, učenci s posebnimi potrebami ukvarjati specialni pedagogi. Ampak to sploh ni res. Treba je podpirati integracijo. In nujno je, da vsak učitelj ima na voljo ustrezna znanja, kako delati s takimi otroki. Hvala. Hvala za vaše prispevke in odgovore. Vsi so bili zelo zanimivi, zelo malo časa nam je še ostalo, nažalost. In eh, do konca sestanka nam ostajata samo dve minuti. Sama bi povedala, da je bila ta izmenjava mnen danes zelo koristna za nas. Prepričana sem, da nam bo uspelo pripraviti še pomembne predloge v okviru naših poročil, ko gre za izobraževanje in usposabljanje. Upam, da bomo s tem prispevali k strategijam Evropske unije, naprimer k strategiji 2020, jamstvo za mlade, potem uh, jamstvo za zaposlovanje mladih in tako naprej. Vsi vaši prispevki so bili koristni v tej smeri. Eh, vemo, da se šole soočajo s problemi tukaj v Evropi in drugod po svetu in pomembno je imeti na voljo dovolj informacij o rezultatih uspešnosti učencev, o šolah in tako naprej. Mm, torej, eh, lahko potegnemo več zaključkov iz današnjega srečanja. Čeprav vemo, da isto zdravilo ne pozdravi vseh bolezni in da bo treba poiskati eh, različne rešitve za različne države smo pa potegnili splošne zaključke, ki nam lahko vsem pomagajo. Naprimer, eh, več pomena bo treba pripisovati izobraževanju učiteljev, da se bodo znali soočati z izzivi trga dela in pa z globalnimi izzivi. Zato, da usposobimo te učitelje, pa morajo države članice eh, opraviti še veliko dela tudi regionalne skupnosti so tukaj pomembne. Treba bo tudi povečati priznavanje in pa ugled eh, učiteljskega poklica. Treba bo otroke vzgajati tako, da bodo spoštovali učitelje. In v tem kontekstu bomo potrebovali veliko sodelovanja vseh strani. Najlepše se zahvaljujem vsem za sodelovanje pri tej izmenjavi mnen. E, s tem pa tudi zaključujem današnji sestanek. Srečali se bomo ponovno ob treh popovdne. Moram vam pa tudi napovedati, da se bo v tej isti dvorani začel nov sestanek ob 12.30, tako da prosim, ne puščajte tukaj svojih stvari eh, in vse prinesite potem spet popovdne, ko se ponovno sestanemo ob treh.